Lepo pozdravljeni, tudi če še niso vsi zbrani, bi želela kar začeti z eh, našo predstavitvijo. Eh, pozdravljam kolege, pozdravljam tudi strokovnjake, ki so prisotni. Pozdravljam eh, Axela Droja in Richarda Dohertyja, kot eh, odbor smo zaprosili za študijo o razvoju dialoga med univerzami in pa podjetji. To, ta študija bo danes predstavljena in bo dala pregled na podlagi sporočila komisije iz leta 2009, ki se je imenovala Nova modernizacija procesa za univerze. Gre za forum Evropske unije za dialog za podjetji. Um, gospa bo analizirala dialog na ravni Evropske unije. In skušala bo ugotoviti, kje, je, kje so potrebna dodatna prizadevanja na področju dialoga z naše strani. Gospa Devo bo predstavila svoje izsledke s pomočjo, s pomočjo PowerPoint prezentacije. E, to študijo imate tudi pred seboj, ampak bolje je, če najprej prisluhnete predstavitvi in šele na to berete. Gospa Delvo, deset minut, nič več, prosim. Uh, uh, Predsedujoča, poslanci, gospe in gospodje, želela bi se zahvaliti za vaše povabilo. Spregovorila bom o dialogu med univerzami in pa podjetji in predstavila našo študijo. Študijo jo je izvedla organizacija Deloitte, ampak uh, seveda ne bi bilo možno študijo izvesti brez glavnih akterjev. Eh, ki so vdeleženi v tem dialogu, vključno z Evropsko komisijo. Želela bi začeti predstavitev z ozadjem, z izzivi in pa kontekstom, da razložim, zakaj je tako pomembno, da visoke šole, univerze in pa podjetja sodelujejo. Zakaj je potreben dialog med podjetji in pa univerzami? V svetu, kjer je globalna konkurenca vedno močnejša v vseh sektorjih, In eh, ko je Evropska unija prizadeta zaradi gospodarske krize, mora Evropska unija biti praktična in mora predvidevati prihodne izzive. Mora zagotoviti, da so veščine in sposobnosti v, usklajene z dejanskimi potrebami na delovnem trgu. Na ta način uh, lahko zapolnimo potrebe tako za podjetja kot za univerze. To je cilj tega dialoga. Seveda to ni enostavna naloga zaradi različnosti v, med, zaradi razlik, razlik med podjetji in pa univerzami v Evropski uniji. Najprej razlika med univerzami in pa višjimi šolami. Torej, pogosto govorimo o univerzah, pozabimo pa na poklicne visoke šole ali više šole. E, Prav tako je potrebno vključiti tudi majhna in srednja velika podjetja v razpravo, saj pogosto na lokalni ravni so mala podjetja tista, ki spodbujajo gospodarstvo. Gre za spodbujanje raziskav, zaposlovanja in tako naprej. Pomembnost eh, tega sodelovanja je bila poudarjena v sporočilu iz leta 2006 o modernizaciji agende za univerze. Temu sporočilu je sledil proces, s katerim je komisija želela olajšati sodelovanje med zasebnimi univerzami, med univerzami in pa zasebnim sektorjem. Prvi posvet je potekal leta 2008 in drugi 2009. Ehm, drugi posvet je eh, analiziral glavne rezultate in predlagal naslednje ukrepe. Eh, forum, kakršen je bil predviden pred sporočilom, je bil takšen, da eh, je ta proces podbojala predvsem komisija. Dialog pa ni trajnosten, če ga spodbuja samo komisija. Pomembna je podpora strani držav članic in pomembna je predanost vseh udeleženih strani. Vse to je pomembno za očekovito samega dialoga. Še zlasti je potrebno posvetiti pozornost eh, aktivnostim, ki potekajo na področju dialoga. Gre za Eh, nadzorovanje napredka, gre za um, interaktivnost in vse to mora temeljiti na prispevke, ki prihajajo iz držav članic. Izmenjava dobrih praks mora potekati tako na regionalni, lokalni kot državni ravni. Eh, in tudi organizacija promocijskih kampanj mora biti organizirana na vseh ravneh. Nujno je, da zato vidimo dodani urednost dialoga. Razprave so bile osredotočene na šest prednostnih nalog. Eh, in namenjene so bile eh, univerzam, ljudem in pa podjetnikov. Na ta način eh, bo lahko, bodo lahko raziskave profitirale od gospodarstva. Eh, napredek gospodarstva pa je seveda odvisen od eh, dobrega poteka raziskav. Tiste, ki bi želeli začeti z novim, eh, z novim podjetjem, potrebujejo tudi um, znanja in pa veščine, ki jim, jim jih lahko uh, podajo univerze. zlasti vodstva univerz so, začel, so skušali ustvariti takšno vzdušje, da bi bilo to vrstno sodelovanje možno. Eh, univerze, podjetja in pa ljudje eh, so v centru različnih pobud, eh, ki jih vodijo generalni direktorati za regionalno politiko, za raziskave, za um, podjetništvo in pa industrijo in pa tudi generalni direktorat za zaposlovanje je tukaj udeležen. Prav tako je to vidno zunaj komisije, naprimer v Evropskem parlamentu, uh, to, ta posvet je organizira odbor za kulturo in tudi odbor za zaposlovanje je podal mnenje o sporočilu iz leta 2009. To pomeni, da je zanimanje za to področje zelo veliko omenili smo glavne cilje oziroma glavne eh, nosilce dialoga, eh, univerze podjetja in pa ljudje. Vendar pa so pomeni tudi posredniki. Eh, sestavili smo seznam akterjev, ki so udeleženi v dialogu in ki, s katerimi smo se posvetovali v okviru naše raziskave, študije kakšno vlogo lahko odigrajo ti uh, eh, akteri. Morajo biti nek umestni člen med visokimi eh, šolami in pa podjetji. Morajo aktivno prispevati k razprečevanju dobrih praks, k eh, identifikaciji novih primerov dobrih praks, pa tudi pri vodenju in pa podpori organizacij, ki bi želeli začeti z Eh, nekimi podjetniškimi aktivnostmi. Um, to je namenjeno tudi um, visokim šolam in pa podjetjem na regionalni in pa lokalni ravni. Ob zaključku te uh, prezentacije bi želela povzeti glavna priporočila naše študije. Uh, Osredotočila se bom na strateško in pa operativno ravno dialoga. Na strateški ravni smo videli, da dialog ni omejen samo na aktivnosti eh, odbora kult ali pa komisije. Če želimo zagotoviti, da bodo vključene vse relevantne službe in da bodo upoštevane vse razsežnosti dialoga, se moramo s tem ukvarjati na najvišji politični ravni na operativni ravni je ključno za uspeh dialoga to, da so vsi akterji močno upleteni, zlasti tisti na lokalni ravni. Drugič, eh, odprtost eh, tudi do dobrih zgledov, ki prihajajo eh, zunaj meja Evropske unije, naprimer iz ZDA. In pa um, potrebno je še naprej sporočati o teh dobrih praksah in pa spodbujati udeležbo. Hvala lepa, gospa Delvo. Vi ste govorili o tem, kako bi naj dialog izgledal, kdo bi moral voditi dialog s kom in kakšne možnosti Evropska unija že ponuja. Natana, torej, v okviru programov, o katerih ste govorili, CSF, vseživljenjsko učenje in tako naprej. To je pomembno za vse nas. Namreč na tem področju eh, še nismo dosegli ustreznega napredka. Vemo, kam mora voditi naša pot, ampak sedaj se moramo ukvarjati še, s, eh, še s vsebino. Zahvaljujem se vam, da ste predstavili okvir. Eh, morda bi dali besedo še komisiji, ali je gospa Bernardo de Quiros eh, prisotna? Torej, če se želite odzvati na predstavitev, če se strinjate s tem, kar je bilo predstavljeno. Hvala, Mi se strinjamo popolnoma eh, z zaključki, ki je predstavila študija. Od vsega začetka sem z velikim zanimanjem poslušala gospod, ko je govorila o tem, da treba podpreti, eh, da, da, da por, potrebujemo pod, podporo držav članic. To smo pri, temu smo prisluhnili s pazljivostjo, moramo prom, promovirati dialog, vsi moramo sodelovati v tem dialogu to sem že povedala in povedala bom tudi, kako zelo podrobno o odgovoru na poročilo Šmit. Aktivni smo tudi na celi vrsti novih tem, novih poti, ki so sto odstotno uh, usklajene s to študijo. Ne bom tukaj podajala predlogov, morda pa bi morali prebrati študijo v treh stol stolpcih treh eh, sklopih študijo, ki imajo, imamo mi o dobrih praksah, študijo o CSF uh, eh, in o sosedskih državah. Se pravi, trije stebri bi nam dovolili uh, eh, primarjalno analizo, ki nas bo do dobra oplemenitila v našem dialogu. Vsekakor čestitam gospe za študijo. Hvala lepa. Uh, gospa ni bila naša poročevalka Poročevalec bo kasneje dobil besedo. Hvala lepa. Mislim, da smo na pravi poti, kajti sedaj intenzivno razpravljamo o tem vprašanju in to se mi zdi prav. To ni samo vprašanje odbora za kulturo, to je hkrati tudi vprašanje odbora ITRE, odbora za energijo, In danes je z nami gospod Pal Šmit, ki je predstavnik našega odbora in pa z nami je tudi gospa Tereza Riera Madureli z odbora za energijo. Sedaj boste oba dobila besedo in oba bosta predstavila svoj komentar k temu, kar je predstavila Evropska komisija. Potem bomo še enkrat na kratko spregovorili o tem oziroma imeli kratko razpravo.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 Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da se lahko odeležim te javne predstavitve in da lahko poročam o svojem besedilu. Izobraževanje v Evropski uniji doživlja bistvene spremembe, kajti cilj je, da bi univerze prilagodili spreminjajočemu se gospodarskemu in socialnemu okolju in da bi univerze bolje služile potrebam državljanov. morda nismo zadovoljni z izidom eh, Lizbonske strategije, ampak osredotočati se moramo na izobraževanje in usposabljanje v smislu ciljev 2020, kajti brez tega ne moramo govoriti o gospodarskem razvoju. Cilji Lizbonske oziroma Bolonske eh, reforme so še vedno veljavni. Ne želim povdarjati vseh teh ciljev, ampak rad bi se osredotočil na tesnejše viziji med eh, gospodarstvom in pa visokošolskim izobraževanjem. Univerze v Evropi bi morale biti odprte in pa med njimi bi moral potekati prenos. Tako je bilo že v srednjem veku, torej univerze moramo prilagoditi druge drugi. In univerze v Evropi bi morale prevzeti vodilno globalno ulogo ta proces moramo spodbujati. V lanskem letu je Evropska komisija napravila zelo pomembne korake v tej smeri. Kajti harmonizirala je različne tradicije, politike in vire držav članic. Naš odbor spremlja ta razvoj. V lanskem letu smo izdali številna poročila in pa organizirali smo tudi javne predstavitve o visokošolskem izobraževanju. Pred vami je poročilo, ki predstavlja eno fazo tega postopka. Poročilo se osredotoča na odnos med eh, visokimi šolami oziroma univerzami in podjetji. V pravem trenutku se ukvarjamo sa to temo, kajti priča smo največji gospodarski krizi po drugi svetovni vojni. Ta gre z roko v roki za visoko brezposelnostjo. Torej, eh, poživiti moramo gospodarstvo in ustvariti nova delovna mesta. Pogosto je tako, da diplomanti ne morajo dobiti eh, delovnih mest, ki bi bila dobra, dobro plačena, čeprav imamo veliko diplomantov. Rečeno je bilo, da v nekaterih državah celo 80 odstotkov diplomantov ne dobi delovnega mesta v prvem letu, potem ko zapustijo univerze. In to seveda predstavlja velike težave za, pri vključitvi na trg dela za diplomante. Probleme imamo tudi s kakovostjo diplom. Ali je to zato, ker kurikulumi zaostajajo za zahtevami trga ali pa ima morda zasebni sektor previsoka prečakovanja od diplomantov. Podjetja se navadno osredotočajo na tista področja, kjer si lahko obetajo neposredne dobičke, na tista področja, kjer eh, lahko pač veliko zaslužijo. In podjetja potem podpirajo tiste doktorske programe, od katerih si lahko kaj obetajo. To, da obe strani, tako univerze kot podjetje, morajo, eh, morate razumeti, da je treba to področje sodelovanja razširiti. Podjetja morajo vplivati na kurikulum na univerzah. Pa tudi bi lahko eh, podjetje organizirala staže oziroma prakse, tako da bi obe strani imeli korist. Posvetoval sem se z obima stranima, ko sem eh, sestavljal ta osnutek in videti je bilo, da se obe strani strinjata, da je potrebno okrepiti sodelovanje med univerzami in podjetji. Eden od profesorjev je dejal, da je čas mimo, ko so bile univerze hermetično zaprte pred, drugi, pred od, preostalim svetom in pa da je mimo čas, ko so podjetja razvijala sama zase kajti obe strani sta odvisni druga od druge. Prihodnost univerz je odvisna od njihove sposobnosti, da bodo proizvajala človeške vire za podjetja, podjetja po drugi strani pa si želijo dobro usposobljenih, dobro izobraženih ljudi, ki posedujejo spretnosti in znanja, eh, vrhunske spretnosti in znanja. Torej, obe strani sta odgovorni za to, da okrepita sodelovanje in da okrepita zmogljivosti. Gospa predsednica, gospe in gospodje, eh, želel sem v svojem poročilu okrepiti prizadevanja komisije. Pohvalil sem komisijo kajti, podjet, kajti v interesu podjetij in zaposlenih je, da se izboljša sodelovanje. Oprostite, govornik je izklopil mikrofon, sedaj se je ponovno vklopil. Torej, potrebujemo bolje kvalificirane strokovnjake, ki zapuščajo univerze, ki bodo pomagali ukrepiti gospodarstvo Evropske unije. Evropski projekt 2020 prav tako omenja pomen raziskav in razvoja. To pa zahteva tesnejše sodelovanje med univerzami in podjetji. Poročilo povdarja tudi, da Evropa pri raziskavah in razvoju zaostaja za ZDA, kajti investira manj. Razlika znaša celo 25 odstotkov ali več. Opredelil sem tri področje, kjer bi sodelovanje lahko okrepili. Vse življensko učenje je eno od področji. In opozarjam na pomen nadaljnega usposabljanja in ponovnega usposabljanja. In tu bi morala podjetja in univerze sodelovati, zato da bi opredelili potrebe. Pomembno je omogočiti tudi širši dostop do izobraževanja v družbi. Naprimer, univerze bi si morale prizadevati za to, da bi pritegnile odrasle, ki eh, bi dobili eh, diplomo v kasnejši fazi življenja. Kajti Evropa se stara. Poleg tega potrebujemo tudi sistem spremljanja, torej univerze bi morale spremljati svoje diplomante tekom, svoje, eh, tekom njihove eh, karijere. In ti, ki so nekdaj študirali, bi morali podati tudi feedback univerzam, do kakšne mere je bilo znanje koristno na trgu dela. Osredotočam se tudi na obliko partnerstva in tu izdelujem predloge. Mobilnost je jedro tega, kar si želimo v Evropi. Torej, tu imamo v mislih mobilnost študentov in pa mobilnost med podjetji in univerzami. Potrebujemo boljše sodelovanje med tema dvema sektorjema. Ta, te vrste mobilnosti do sedaj nismo dovolj poudarjali. Tukaj ne gre toliko za finančna sredstva, kot vse druge stvari. Predlagal sem tudi, da bi vključili tretje države, ne članica Evropske unije. Te bi dobile možnost, da usposabljajo strokovnjake, ki se spoznajo, torej ki se v Evropi eh, naučijo metod Evropske unije in se potem vrnijo domov. In ti ljudje bi omogočili Evropski uniji, da v tretjih državah pridobi trge. Posvetoval sem se o tem, in uh, moje zamisli so bile podprte. Dobro bi bilo uvesti sistem stažijev oziroma praks, študentskih praks. To bi morali vključiti v univerzitetne programe. Kaj ti to omogoča, da študentje dobijo izkušnje iz prve roke, tako lahko bolje razumejo trg dela in dobijo motivacijo za nadaljni študij. Kurikulumi bi morali vključevati tudi podjetniške spretnosti in sposobnosti, ki bi mladim diplomantom pomagale, da bi začeli z lastnimi podjetji. V četrtem poglavju povdarjam pomen najboljših praks. V nekaterih državah, nekaterih poklicnih področjih že dolgo poznajo programe, ki temelijo na sodelovanju med podjetjami in pa visokim šolstvom. In ta bazen znanja bi moral biti dostopen vsem, naprimer preko internetnih strani. Gospa predsednica, razumem, da moje zamisli eh, predvidevajo idealni svet in vem, da je realnost mnogo bolj zapletena. Toda celostna izobraževalna reforma bi morala pojasniti tudi gibanje zasebnega kapitala, financiranje, dostop do izobraževanja, izpite, medsebojno priznavanje, izobrazbenih stopenj znotraj Evropske unije. Vse to bi morali vključiti. Poskušal sem vključiti predloge, ki sem jih slišal v prvem krogu razprave in pripričan sem, da bo današnja razprava še prispevala k kakovosti besedila. Hvala lepa, da ste mi dali to priložnost in hvala lepa za vašo pozornost. Eh, hvala lepa, Pal. Sedaj pa dobi besedo gospa Madorel. Hvala, gospa Pakova. Najprej ne povem, da je zame čas, da smem biti tu danes na tem dogodku. Ko govorimo o tako zelo zanimivi in pomembni temi, tudi za odbor ITRE, kot je bilo že rečeno. Danes zjutraj smo glasovali o mojem mnenju v ITRE. Uh, Itre ni pristojna po našem gledanju za stvari, ki zadevajo usposabljanje na univerzitetni ravni. Je pa sposobna, eh, usposobljena za a, eh, raziskovanje, stotno raziskav, kar se raziskave diče, mm, se izvajajo univerze v Evropski uniji. E, mi smo pristojni tudi za razvoj inovacije. Se pravi, da ITRE je pristojen in lahko pove svoje v zvezi z izboljšanjem eh, dialoga med univerzami in podjetji. Dobršen del tega dialoga zadeva prav inovacije in raziskave. ITRE je tudi eh, odbor ki je pristojen za industrijo in zato smo analizirali ta dialog tudi v luči eh, teh dveh aspektov, teh dveh akterjev, univerza in podjetja. V tem kratkem prispevku bi se dotaknila na kratko tem oziroma idej, ki so prišle na dan v odboru ITRE, ki se jih vključila v svojo mnenje. Veliko teh idej je bilo omenjenih strani kolega pred mano ki govori pred mano. Strinjam se z vsem tem, kar je povedal kolega pred menoj. Eh, omejila se bom na nekaj aspektov, ki, jih, eh, ki niso še bili omenjeni tu danes. Poudarila bom tudi neke ideje, ki so že bile omenjene. Prva je ta, da dialog med univerzami in podjetji gre v obe smeri od popraševanja na eh, eh, ponudbo. Ta dialog bi naj privedel ne samo do razširitve eh, podjetniške kulture v univerzo, se pravi podjetniška univerza, ampak tudi, da se univerzitetna kultura razširi med podjetji in v podjetjih, se pravi promovirati in spodbujati bolj znanstveno podjetje. Kaj bi morali to storiti? Po našem strani eh, popraševanja univerze, in to smo že rekli večkrat univerze, bi morale najprej postaviti primirno, strezno diagnozo o tem, katere so, uh, m, katere so močne točke oziroma eh, katere so povezave z podjetji. Seveda ne smejo pozabiti na svoje osnovne naloge usposabljanja. Ne smejo pozabiti tudi na tehnološki transfer in odnose z podjetji. Univerze morajo dati trgu dela, eh, nuditi osebje, usposobljeno osebje, dobro pripravljeno osebje, ki zna eh, rešiti probleme in ki ima eh, značilnosti odličnosti strani povpraševanja podjetja morajo izboljšati sposobnost, da absorbirajo uh, znanje, znanstveno znanje, ki ga generirajo univerze in s tem, da stimulirajo in podpirajo uh, dejavnost, raziskovalno dejavnost. Naprimer, prek štipendij in prek uh, pogodb za raziskovalce. Evropska unija je že storila veliko korakov naprej v smeri uh, podkrepitve tega odnosa tehnološke platforme so bile zelo uspešne, ko je šlo za vključevanje vseh akterjev sektorja na programe, glavne programe univerz. Tehnološke platforme, ko bodo dozorele, naj bi vodile v javne in zasebne, na zasebna partnerstva, kot nam primer eh, IETI, e IETE-je. Poudarili smo tudi na logo in v logo teh e, partnerstev za utrditev tega dvostranskega odnosa. Poudarili smo tudi vlogo, ki jo imajo inštitucije za inovacijo in tehnologijo, inštitute, ki jih e, ta odbor še posebej pozna, ki jih nadzira GD za kulturo, ki jo nadzira naš odbor. Uh, ITRE je, nek, je zato, da ti inštituti pridejo sem in spregovorijo zato, da utrdimo ta medinstitucionalni odnos. Strinjamo se tudi s tem, da moramo spodbujati nove načine dialoga. Mm, pogovorili smo se o tem, ali naj bi bile te forme, oblike dialoga bolj ali manj strukturirane. Govori se o strukturiranih oblik in v našem odboru tu smo imeli uh, razhajajoča se mnenja. Z analizi je izhajalo, da najboljša oblika najuspešnejša oblika odnosa je eh, oblika osebnega dogovarjanja prek publikacij, prek eh, udeležbe na seminarjih in konferenc in prek raznih storitev in eh, skupnega raziskovanja oziroma raziskovanje dejavnosti. Nestrukturirani načini so večkrat bolj, bolj fleksibilni, primerjavi z strukturiranimi načini, ki so malo se to bolj togi in ki bi spreminjali univerze samo v uh, ponudnike storitev, ki izhajajo iz uh, usposabljanja in raziskovalne dejavnosti. Če preveč strukturiramo te odnose, morda ne bomo reševali obstoječe probleme, morda bomo uh, ustvarjali več problemov, kot jih bomo reševali. To je pomembno poudariti tudi. Uh, Eh, pomembna je vloga mobilnosti študentov in mobilnost eh, raziskovalcev. To je relevanten faktor za vaš odbor in za naš odbor ITRE, ko govorimo o tem, govorimo o mobilnosti med državami. Jaz povdarjam v svojem poročilu, da je tudi pomembno, m, mm, pomembna mobilnost med raziskovalnimi središči in podjetji. Mislimo, da komisija in eh, države članice bi morali pregledati finančni okvir za eh, zmanjšanje ovir v tej, modil, v tej mobilnosti. Morali bi ustvariti okvir, ki predstavlja prostor za. Uh, enoten trg raziskovalcev in intelektualne lastnine. Po drugi strani pa želimo spodbuditi podjetja s tem, da eh, umaknemo vsakršno eh, upravno oviro, ki bi se zoprstavljala eh, ustvarjanju novih odnosov ob spodbujanju podjetij, ki naj spremljajo razvoj in raziskave. Kar zazeva financiranje splošno, bi hotela spomniti ne samo ulogo vladnih institucij in uh, srednjih in malih podjetij, ampak tudi ulogo, ki jo mora imeti finančni sistem. In še zadnjič, čeprav smo to že slišali, bi povedala, da je forum Evropske unije za dialog med univerzami in podjetji uh, katerega delo je predmet tega poročila, je odličen instrument za poglobitev odnosov med univerzami in podjetji, za podkrepitev teh odnosov, kar pomeni tudi okrepiti uh, trikotnik znanja. To nas bo gotovo privedlo do prednosti, in dobrih rezultatov za univerze, za znanje, za konkurenčnost v Evropski uniji. Zdi se nam tudi odlična ideja, o kateri je spregovorila avtorica študije, da razširimo na države članice tudi na regionalno raven to obliko sodelovanja ob spoštovanju seveda neodvisnosti in avtonomije univerz in njihovo javno naravo. Moramo napredovati in skušati določiti najboljše prakse v sodelovanju, tako kot je povedal poročevalec Šmit, moramo pa tudi določiti, kateri so najboljše politike, najboljši, najboljše, najboljša sredstva na regionalni um, ravni, tudi na ravni skupnosti, za ovrednotenje rezultate uh, raziskav in spodbuditi prenos znanj. Kot je že bilo rečeno, vidimo, da univerze pozitivno reagirajo na spodbude, ki že obstajajo in ki jih predvidejo nacionalni, regionalni eh, programi in programi skupnosti za razvijanje politike sodelovanja z eh, podjetji. Naj zaključim z idejo, ki jo navržam in ki je tudi poudarila komisija v svojem dokumentu in ki so nekateri govorniki se je dotaknili. Zdi se mi posebej pomembna, dragi kolegi. Napočil je trenutek sedaj, da spodbudimo, močno spodbudimo sodelovanje med podjetji in univerzami. V obdobju gospodarske recesije imajo študenti več težav eh, z iskanjem dela in podjetja imajo pred seboj več, so podvržene večjemu pritisku zaradi same konkurence. In prav v tem trenutku sodelovanje med univerzami in podjetji ima svojo dodano vrednost socialnega vidika in gospodarskega vidika. V tem odnosu je toliko bolj pomembno eh, da eh, napre, napnemo vse svoje sile. Zaradi tega eh, z veseljem sprejemam in podpiram debato danes okrog te teme. Hvala. Hvala, gospa Madruel. Torej, eh, oba govornika si ne nasprotujeta, ampak se dopolnjujeta. To pomeni, da je zaželeno sodelovanje med podjetji in pa univerzami, tudi v interesu študentov. Mislim, da smo na pravi poti in da lahko Evropska unija ponudi platformo oziroma ogrodje, znotraj katerega se lahko srečujejo regionalne, lokalne in druge enote. Upam, da bodo izkoristili to možnost. Hvaležna sem komisiji, da je podala to vrstne predloge. Želi gospa Bernardo de Querios še kaj dodati k temu, kar je bilo povedano? Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi začela s tem, da povem to, Prej sem govorila o poročevalcu, vem, da ni poročevalec eh, komisije oziroma odbora. Mo, morala bi reči govornik. Ampak morda se prehitlo govorila in mi je ušlo. Če naj odgovorim na uh, eh, vprašanje poročevalca Šmita, strinjamo se eh, s poročilom Pal Šmit, ki je ki je skladno s tem, kar pravi in komisija in tudi s tem z izsledki forumov. To odstotno se strinjamo z diagnozo, ki je postavil. Jasno, da moramo imeti večjo uravnovešenost med eh, znanjem in, eh, in eh, sposobnostmi in spretnostmi, ker vse to gre tudi v prid samih državljanov. Dejstvo, da se univerze odprejo bolj v družbi, je dejansko faktor rasti. O tem se vsi strinjamo. Zato je komisija aktivna eh, na več področjih. Najprej razprava o novih temah, teme, ki jih nismo še dodelali, naprimer malesedna podritja in eh, regionalno sodelovanje, inovacije. Eh, podjetniški duh, sodelovanje med univerzami in podjetji, eh, socialne vede, univerze za socialne vede. Vsem tem že delujemo in vse rezultate, ki so bili doseženi v raznih forumih, eh, so na voljo na spletnih straneh partnerstva. Dve veliki temi imamo sedaj na tle na dlani eh, dobre prakse. Kot veste, marca imamo to kot cilj in sicer, da določimo 30 dobrih praks v Evropski uniji in pa eh, virtualno platformo, ki jo preučujemo, preučujemo izvedljivost te če lahko postane nekaj stvarnega, ki nam bo dovolila, da nadaljujemo interkulturni dialog med zainteresiranimi stranmi, ne da bi zaradi tega se morali fizično sestajati. Eh, Naj tu spomnim na nekatere točke, ki jih je tudi omenil uh, poročevalec. Gospod Šmit uh, veliko ustraja na tem, da se uh, izničijo vse pregrade in ovire k dialogu. Dialog je potreben na lokalnem nivoju in nacionalnem nivoju, ne samo na evropskem nivoju med univerzami in podjetji. Uh, več stažev je treba predvideti, praks in priznavanje teh. Poleg eh, samega odličnega dela, ki ga izvajajo prek uh, program Erasmus, ki je priznano orodje. Ampak treba je seči preko vsega tega. V koncu še to, že nekaj časa. Vključujemo tudi ETF in vključ v sklopu partnerstva univerza eh, podjetje. ETF je že izvedel forum, organiziral forum tukaj 2. in 3. decembra parlamentov. To je bil odličen forum in usporedno opravljajo tudi študijo o dobrih praksah, o najboljših praksah. Upamo, da bomo čim prej dobili rezultat in sledke od vsega tega dela in da bomo lahko predstavili vse m, mm, eh, gradivo. Hvala lepa. Vaša angažiranost m, mm, nam daje tudi ideje za nove pobude. Sedaj pa popoldanska tema. Tema, ki presega univerze in pa podjetja. Namreč eh, naslov je Evropske univerze. Izivi in rešitve. Ne gre torej samo za podjetja univerze, ampak za veliko več. Vesela sem, da smo na posvet povabili strokovnjake. Z nami je Dojna Karp, ki je direktorica Nacionalnega centra za osebje usposobljeno eh, oziroma odgovorna za usposabljanje ehm, v sekundarnem izobraževanju, potem Robert Gabriel, rektor univerze v Peču na Mačarskem, to je kultur to je mesto kulture letos skupaj z eh, Esnom in pa Istanbulom. Potem eh, tudi Florian Kaiser, ki je predstavnik eh, študentov iz Nemčije in pa profesor Howard Newby, ki je namestnik rektorja univerze iz Liverpoola. Potem še predstavnica komisije in pa Javier González Vega, ki bo spregovoril v imenu sveta. Posvet bo potekal na naslednji način. Strokovnjaki bodo govorili 10 minut, prosim ne več. Potem bomo imeli krok po, uh, vprašanj in pa odgovorev. Kolege prosim, da so kratki, da postavljajo natančna vprašanja, e, tako da bo čim več poslancev dobilo možnost, da postavi vprašanja. Na to pa bomo prisluhnili še predstavniku komisije in pa predstavniku sveta. Naj povem, da smo dobili razdeljene kopije stališča odbora Empl uh, o univerzah v Evropi, gospod Nilsl, poročevalec je med nami in uh, resnično je opravil dobro delo, ki ga moramo upoštevati tudi pri našem delu. Pa še ena tehnična pripomba, sestanek eh, je, se prenaša preko spleta, zato prosim vsakega, ki govori, da naj vključi mikrofon, ko neha govoriti, pa naj mikrofon tudi izklopi. kolegu Soniju sedaj eh, predajam besedo, opravičujem se, sama moram sprejeti skupino šolarjev iz mojega volilnega okrožja, torej vodene sestanka bo prevzel gospod Soni. Arvoisa esitelmöitsijä, hyvä valiokunta, lähdetään eteenpäin ja Gospodje, eh, začeli bomo s prispevkom gospoda gospe Dojna Kor Karpa. Pofida unej aparente inerciji in čele ša... Spoštovani kolegi, zdi se, da so se univerze skozi stoletja soočale z velikimi težavami, vendar pa so nekako eh, univerze vedno uspele ohraniti svojo neodvisnost. Ehm, sredi 19. stoletja je višja, šol, eh, so visoke šole postale bistven del Evropske univerze, izvedene so bile številne reforme. Eh, čeprav so bile te reforme morda težke, saj je prišlo do protislovi med vodenjem samih uh, univerzij, prišlo je tudi do različnih sporov med uh, študenti in njihovimi idejami. V glavnem univerze so se soočale z velikimi izzivi pri svojem razvoju. Vse je bilo potrebno spremeniti, uh, pedagoške modele, administracijo, uh, Eh, tudi vodenje univerz in univerze so morale postati funkcionalne institucije, ki bi lahko sprejele tudi več študentov. Univerze so postale vezane na družbo in uh, niso več mogle biti zaprte. V 21. stoletju eh, predstavlja največji izziv eh, eh finančni vidiki. Potrebne so finance za financiranje vseh aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo univerze. Potem eh, izziv je tudi prehod iz elitne izobrazbe na masovno eh, izobraževanje. To se lahko zgodi s pomočjo tehnologij. Potem eh, pogosto se soočamo tudi z tem problemom, da je, obstaja vedno večja potreba po univerzitetnih učiteljih in to lahko eh, univerzitetnih profesorjih in eh, to povečano spraševanje lahko potem pripelje do zmanjšane kvalitete. Um, Univerze imajo štiri neodvisne naloge. Proizvodnjo znanja, prenos eh, raziskav in znanja, razprečevanje znanja s pomočjo informacijske tehnologije, in pa izkoriščanje znanja za tehnološke inovacije. Znanje je na samem prerezu eh, univerz za eh, raziskav in pa inovacij. Univerze imajo ključ do znanja, univerze prispevajo tudi k izvajanju in eh, uresničevanju Lizbonske strategije, kako je že bilo omenjeno. Prav tako skrbijo za socialno vključenost in pa višajo splošno stopnjo izobrazbe v Evropi. Univerze imajo bistveno vlogo pri znanstvenih raziskavah, pri izkoriščanju tega, teh raziskav skozi sodelovanje v okviru industrije. Potem tudi posebno usposabljanje raziskovalcev, tudi tisti, ki so odgovorni za usposabljanje. Uh, in pa uh, usposabljanje univerzitetnih profesorjev. Vse to jim odigra bistveno vlogo. Univerze niso edine, ki se soočajo z izzivi. Tudi podjetja in pa organizacije se soočajo z velikimi izzivi. Torej, akademski in pa gospodarski svet se morata prilagoditi drug drugemu, sodelovati, sodelovati morata. in uskladiti svoje delo. Univerze so heterogene v smislu organizacije, organizacije upravljanja univerz na lokalni, na regionalni ravni. V različnih državah obstajajo različne zakonodaje, eh, pa tudi znotraj samih držav obstajajo razlike, ko gre za poslanstvo samih univerz in pa za hitrost eh, razvoja posamezne univerze. bolonski proces predstavlja velik izziv. Univerze morajo postati bolj konkurenčne po vsej Evropi. Eh, Do diplomski študij, eh, magistrski študij in pa doktorski študij so vsi podvrženi velikim spremembam. Eh, bolonska reforma je prinesla tudi nove možnosti za pripravništva, tako znotraj univerz kot zunaj univerz in to presega teritorijalno, eh, oprostite, teoretično izobrazbo. Gre torej za novo semo organizacije. ki je prinesla neko novo odprtost univerzitetnih programov. Uh, ta odprtost dovoljuje ljudem, da se vračajo na univerze, da se ukvarjajo z vseživljenjskim učenjem. Grem, govorim o ljudeh, ki pridajo iz podjetij nazaj v univerze. Deset let potem, ko je bila uvedena bolonska reforma, je univerzitetni sistem postal bolj interaktiven. Znanje je bilo prestrukturirano, pojavile so se nove kategorije izobrazbe, nov tip študentov, nov tip profesorjev se je pojavil in tudi delovna razmerja so se spremenila. V Evropi pa tudi Po svetu se univerze soočajo z povečano potrebo potem, da se prilagodijo različnim spremembam. Okolje je zelo nestabilno, obstaja nova potreba po univerzitetni izobrazbi, eh, obstaja mednarodna dimenzija univerzitetne izobrazbi in pa vedno večje število področji, kjer se ustvarja znanje potrebno je bližje oziroma tesnejše sodelovanje med poslovnim in pa akademskim svetom. Eh, tudi podjetja ustvarjajo znanja in to pri, prinaša številne nove izzive, sposobnost razvoja vseživljenskega učenja, sposobnost prejemanja znanja. Bistveno je, eh, da univerze in podjetja to upoštevajo, če želijo biti konkurenčna na dolgi rok. E, to tudi prinaša inovacije na področju storitev in pa proizvodov. In to spet ustvarja pogoje za nove razvoje. Poslovni in pa akademski svet se bližata. In uh, spremembe se dogajajo z vrtolomno hitrostjo. V 20. in v 21. stoletju je, so univerze izgubile stabilnost. Spremem več ne, nareli, ne narekuje vera. Univerza postaja vedno bolj eh, raznolika, ustvarjajo se nova delovna mesta, univerze morajo poskrbeti za uh, eh, večdisciplinske raziskave, morajo presegati svoje meje. Uh, prav tako na njih vpliva nova tehnologija, gospodarsko okolje vedno bolj neprevidljivo. Spremembe se ne dogajajo več samo na vrhu družbe, ne dogajajo se v vseh sektorjih. Univerze bodo morale razviti oziroma temu prilagoditi svoje aktivnosti, morajo jo razviti podjetniški duh in eh, spodbujati gospodarstvo skozi vse življensko učenje. Eh, veča so tudi popraševanje po univerzitetnem izobraževanju, raste v zadnjih letih. Ni pa prišlo do povečanega števila rojstev in to nam vrže določena vprašanja. Kako lahko poskrbimo za kakovostne profesore, učitelje? Eh, pridobivanje kakovosti je dolgotrajen proces in potem se moramo vprašati, kako lahko zagotovimo Eh, financiranje univerz, finance niso rasle usporedno z eh, povečanjem številom študentov. Kako lahko torej zagotovimo eh, ustrezno sredstvo za naše univerze, hkrati pa ohranimo stopnjo kakovosti? Ehm, to okolje povzroča tudi konkurenco med posameznimi univerzami, univerzami in pa drugimi institucijami, raziskovalnimi inštituti, laboratoriji in tako naprej. Zelo težko je privla, pritegniti najboljše profesore, najboljše eh, učitelje. Ameriške univerze privlačijo veliko število evropskih študentov in ti ponavadi tam tudi obstajajo. Če želimo ustvariti evropski prostor visoke, um, uh, visoke izobrazbe, univerzitne izobrazbe, moramo poskrbeti za, spodbudo, za spodbujanje raziskav in pa inovacij. Deși în mod tradițional universitățile s-au ocupat de. Tradițional, gledano, so univerze poskrbele za spodbujanje raziskav. Sedaj pa to počnejo tudi podjetja. Um, podjetja plačujejo svoje zaposlene zato, da izvajo raziskave. In uh, zato ti strokovnjaki želijo Eh, te vire prihraniti zase in to veča tudi konkurenco med posameznimi univerzami. Izvajanje raziskav mora temeljiti na diversifikaciji v samem izobraževalnem sistemu. Obstaja tudi velika potreba potem, da se univerze prilagodijo problemom, s katerimi se sooča človeštvo. Trenutno potekajo številne spremembe, ki eh, se dogajajo sporedno. Gre za ustvarjanje Evropskega univerzitetnega prostora, gre za vedno večjo vlogo vseživljenskega učenja in gre tudi za Evropski raziskovalni prostor. Vse to bo vplivalo na razvoj univerz v naslednjih desetletjih. desetletjih. rada bi predstavila tudi um, glavno nalogo, uh, s katero se soočajo univerze. Gre za to, da moramo poskrbeti za dovolj uh, profesorjev, učiteljev za preduniverzitetno uh, izobrazbo. Vendar pa se postavlja vprašanje, kdo bo pravzaprav izobraževal mlade ljudi. kot splošni pristop bi morali biti evropski profesori eh, kvalitetni, profesori z globalnim znanjem. Dobro bi morali biti prilagojeni področjem, eh, ki jih predavajo, morajo tudi ponuditi svojim študentom različne možnosti. Prav tako bi morali zasledovati, kako študenti napredujejo po izobraževanju. morajo spodbujati med študenti željo potem, da ti delajo in se učijo. Zagotoviti morajo, da lahko študenti sodelujejo eh, v skupinah in morajo jih vključiti v probleme, s katerimi se soočajo univerze. Reševati morajo tudi uh, etične probleme in uh, morajo skrbeti za svoj lasten poklicni razvoj. Učitelji bodo morali biti v prihodnosti zelo vključeni v razvoj svojih študentov. Zagotoviti morajo, da so študenti lahko neodvisni, da lahko predelujejo informacije in eh, zagotoviti morajo, da pri študentih razvijajo tudi podjetniški duh. Ob zaključku moje predstavitve bi želela povedati kitajski rek ki govori o tem, kako bi naj v prihodnosti izvajali izobraževanje. Hvala za pozornost, ki ste mi jo namenili. Paljon kiitoksia, tohtori Doina Karp ja seuraavaksi professori... Hvala lepa. Sedaj pa doktor Gabriel za deset minut. Beseda je vaša. professori Robert Gabriel, olkaa hyvä, voitte aloittaa. Profesor, če ste pripravljeni, lahko začnete. Gospi in gospodje, izbral sem drugo perspektivo. Predstavil vam bom svoje stališče in vam postavil tudi nekaj vprašanj. Kajti, kot je uh, eh, povdarila v svojem vodu gospa predsednica, potrebujemo vprašanja, da lahko pridemo do odgovorov. Predstavil bom nekaj vprašanj, s katerimi se soočajo vodje univerz. Najprej pa bi, pa bi vam rad podal svojo perspektivo. Sem rektor univerze v Peču, ki eh, je bila ustanovljena v 14. stoletju in je ena najstarejših uh, eh, mađarskih univerz. Imamo 30 tisoč študentov in uh, to je zelo velika univerza za naše standarde. Sem vodja te univerze in eh, prizadevam si za razvoj in prenos znanja. Dotaknil se bom dveh vidikov in sicer podjetništva in pa univerz. Eno je vloga univerz pri usposabljanju in izobraževanju delovne sile za trg dela. To namreč zahtevajo podjetja, usposobljeno delovno silo. Po drugi strani pa podjetje za, prispevajo tudi k raziskavam in razvoju. Izbral sem to sliko, kjer vidite številne knjige. To vidite na, pros na prosojnici. Toda velik izziv za univerzo je izbrati knjigo. Ne vem, ali obstaja knjiga, iz katere lahko učimo naše študente. Seveda ne obstaja ena knjiga, potrebno je izbrati kombinacijo knjig. Začel bom z odgovornostjo akademikov. Naj vam povem, da sta po mojem mnenju dve pomembni stvari. Eni so vodilni akademiki, raziskovalci, drugi pa so tisti, ki upravljajo akademske inštitucije. Ti ljudje imajo različno ulogo v odnosih med univerzami in podjetje. Kaj je glavna uloga akademikov? Oni so odgovorni za to, da oblikujejo modern kurikulum za študente in da ažurirajo svoje lastno znanje, ki ga morajo prilagajati a, najnovejšim znanstvenim izsledkom na svojem področju. To lahko imenujete tudi vse življenjsko učenje akademikov. To je zelo pomemben vidik njihovega vsakdana. To bi rad povdaril, pa nazoril tudi s slikami na prosojnici. To so slike možganov. S tem želim povedati sledeče. Potrebujemo temeljno teoretično znanje o stvarih, ki jih raziskujete. Potem druga bistvena ideja je ta, da potrebujemo kombinacijo spretnosti za to, da bi lahko upravljali moderne raziskave. In tretjič, pomemben je visokotehnološki pristop. Če nimate enega teh treh elementov, potem ne boste vodilni na določenem področju te, ta tri področja se dopolnjujejo. Potrebna pa so vsa, torej možgane, potrebujemo možgane, potrebujemo pa tudi tehnološko opremo. Druga vloga pa je prav tako pomembna. možnosti so zelo široke za raziskave dan današnji in zato potrebujemo pravo pot do inovacij. Omenil sem dve skupine, torej upravnike in pa vodilne akademike. In te dve skupine ljudi imata različno ulogo in delata različne stvari. In včasih si te dve skupine tudi nasprotujeta, vendar potrebujemo obe strani, zato, da bi lahko razvili raziskave in razvoj na univerzah. Upravni vodje ne morajo dobiti finančnih sredstev od vlade ali od EU, ampak po drugi strani, če akademiki ne proizvajajo rezultatov, potem seveda ne, bomo, eh, spo, ne morete voditi trajnostnih univerz dan današnji. Kakšen pa je odnos med univerzami in družbo danes? Mislim, da moramo ponovno eh, razmisliti o tem, kako lahko univerze služijo družbi. Univerze morajo postati mnogo bolj prožne, kot so bile v preteklosti. Sami se morajo podpirati in potrebujejo visoko tehnologijo. Poleg tega se morajo natančneje prilagoditi zahtevam, potrebam družbe. Na tej predstavitvi smo že slišali kritiko oziroma za nasprotje med tem, kar proizvaja univerza in pa na drugi strani med tem, kar zahteva gospodarstvo. Torej, tukaj je določeno neskladje v spretnostih, kajti primankuje eh, inženirjev za razliko od eh, tega, da imamo veliko družboslovnih znanstvenikov oziroma akademikov z področja eh, družboslovnih znanosti. Zato mislim, da bi morala Evropska unija o tem temeljito razmisliti to ponazarja tudi ta prosojnica. Zakaj je prišlo do tega položaja? Več je razlogov. Premalo je izobraževanja popularnih znanosti. Znanost je bila pred 30-40 leti mnogo bolj popularna, kot je danes. Danes imajo ljudje občutek, da, je tež, da je težko poučevati znanost na srednjih šolah in na univerzah. Zato mislim, da moramo ta problem rešiti. Vrniti se moramo k temu, da um, postanejo znanosti bolj popularne in da pritegnemo več mladih uh, k temu. Drugi problem pa je ta, da se v podjetništvu zasluži več kot v znanosti. Tukaj bi lahko pomagali zakonodajalci. Tega ne moramo rešiti samo na podlagi povpraševanja in ponudbe. Mislim, da je to treba regulirati ali na evropski ravni ali na lokalni ravni. Nedvomno pa potrebujemo takšno izravnavo. Če želite pritegniti ljudi eh, na področje inženirstva in pa k znanosti. V zvezi s tem je moja naslednja pripomba ta, da je premalo feedbacka se strani trga dela. Premalo je eh, teh povratnih informacij se strani trga dela univerzam. In univerze tako ne izvedo, kako se pravzaprav odrežejo v realnem svetu. Rad bi povedal tudi nekaj besed o vseživljenskem učenju. O tem smo že govorili tu. Vprašanje je bilo, ali bi vključevali samo mlade generacije, ki se začnejo izobraževati sedaj, ali pa bi ponudili študentom drugo možnost. To je dan današnje zelo pomembno vprašanje. Deloma zato, ker se evropske družbe starajo, deloma pa zato, ker je zaradi samega izobraževalnega sistema težko vključiti starejše. Vprašanje je, kje bi se določene višine poučevale, ali na univerzah ali pa že prej na srednješolski ali uh, osnovnošolski ravni. Po mojem mnenju je pomembno usvojiti znanje jezikov in pa splošne, splošno znanje in specifično tehnično znanje. Evropske univerze se soočajo sedaj z izzivom. Namreč, da sistem prenosa kreditnih točk še ne deluje, zato je prenos med univerzami težek. Kadar me študenti vprašajo, kaj naj storijo glede mobilnosti, jim svetujem, naj bodo mobilni med cikli, kajti cikli so navadno prekratki, da bi lahko znotraj dveh ali treh let pridobili tudi mednarodne izkušnje, naprimer na ravni uh, diplomskega ali magisterskega študija. Sedaj pa še nekaj o raziskavah in razvoju. Ta prosovnica pričakuje dilemo znanstvenikom, znanstvenikov. Če želite biti ugledni na področju znanosti, potem morate objavljati v vodilnih znanstvenih časopisih. To pa povzroča dve stvari. Zmanjkalo vam bo časa za raziskave in razvoj. In drugič, včasih vam pogodbe prepovedujejo, da bi objavljali rezultate. In to je velika dilema, s katero se soočajo akademiki. Lahko bi to rešili s ustanovitvijo posebnih spin-off družb, kar bi lahko storili z roko v roki za univerzi dobro bi bilo, če bi sodelovali eh, univerza, raziskovalci in ta podjetja. Kajti na ta način bi rešili vprašanje zaupanja med podjetji in um, posameznimi raziskovalci ter, ter univerzami. Torej, tukaj gre za kombinacijo treh udeležencev in po mojem mnenju bi na ta način dobili najboljše rezultate. En primer bo naprimer izgradnja znanosti na univerzi peč. To bomo začeli, s tem bomo začeli leto 2011 in praznovali bomo leto znanosti. Hvala lepa za vašo pozornost. Ja Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Florian Kajzer. Izvolite. Tudi deset minut, uh, prosim. zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Najprej najlepša hvala za povabilo. Zahvaljujem se vam tudi za to, da ste nam dali možnost, da se kot študenti izrazimo o tem procesu, ki določa prihodnost univerz. To nas namreč v vsakodnevnem življenju zadeva. Izbral sem konkreten primer, namreč eh, bolonski proces, saj se mi zdi, da že danes eh, predstavlja določene probleme, ki bodo obstajali tudi v prihodnosti oziroma predstavljajo izzive za prihodnost. V nasprotju z um, mojimi predhodnimi govorniki bom uh, vse skupaj predstavil zelo konkretno um, in bom vse skupaj predstavil na nacionalnem primeru, primeru Nemčije. Um, bolonski proces je sicer povezan z pozitivnimi cilji, ampak potrebno je vse skupaj kritično oceniti. Zakaj? Zato, da bomo odpravili razhajanje, ki obstaja trenutno med uh, eh, teoretičnimi cilji in pa dejansko prakso, da se torej to, ta razh razhajanja odpravi. Z bolonskim procesom se dogaja elitizacija in pa ekonomizacija univerz in uh, v bistvu ideja o samem študiju se izgublja. Dodatni problem, ki je s tem povezan in ki je tipičen za Zvezdno republiko Nemčijo, je ta, da se vse probleme sedaj prepisuje bolonskemu procesu, ne glede na to, ali so ti problemi obstajali že prej ali ne. Zato, da bi pokazali, kakšne strukture so, so določene za določanje nove strukture v univerzah, torej na primeru držav, ki so podpisali bolonski proces, tudi Nemčija in v tem primeru zvezdne dežele in pa visoke šole ter posamezne fakultete. Um, obstaja tudi raz, torej razdelitev pristojnosti, ampak eh, tukaj se dogaja nekakšna igra črnega Petra. Različne instance pri probleme, za probleme krivijo druga drugo, tako da so identificirani problemi, ampak se ničesar proti temu ne ukrepa. In eh, zaradi tega se veča nezadovoljstvo med eh, študenti. In to se je pokazalo tudi v nedavnih stavkah študentov. Konkreten primer je naprimer mobilnost. Obstaja jasen cilj večanja horizontalne in pa vertikalne mobilnosti, to želimo spodbujati, ampak tega cilja do današnjega dne nismo dosegli. Deloma je celo tako, da je omejena mobilnost znotraj same fakultete, da torej eh, študent ne more menjati smeri znotraj ene same fakultete oziroma da, njegove dosedanje, da njegovi dosedanji dosežki in uspeh niso priznani. Evropska unija bi lahko še bolje izgradila svoje programe spodbud za to, da bi olajšala izmenjave in da bi omogočila eh, mreže med študenti v Evropi. Nemčija bi lahko uvedla pripravljalne ukrepe. Na ta način eh, bi lahko povečala ponudbo, eh, torej dosedaj opažamo pomankanje ponudbe, naprimer pri jezikovnih tečajih. To je nekaj, kar bi lahko, lahko odpravili. V Nemčiji imamo problem, da obstaja 16 različnih uh, tolmačenj uh, bolonske reforme in potrebovali bi en, enotno tolmačenje, zato da bi jasno določili, kaj si predstavljamo pod uh, mobilnostjo. Potem, kar se tiče visokih šol, nujno je, da so moduli smiselno oblikovani in pa da so tudi medsebojno priznani, da torej, če se študent odloči za izmenjavo, da potem ob vrnitvi se ne sooča z eh, problemi pri preznavanju programa, ki ga je opravil v tujini. Kar se tiče socialne razsežnosti, podpisnice so pozvane k temu, da zmanjšajo administrativne ovire, eh, kajti eh, veliko študentov ne gre v tujino zato, ker obstaja preveč administrativnih ovir, ker se morajo obrniti na preveč um, uh, uh ustanov. Lahko bi imeli na primer um, jasna določila na področju financiranja izmenjav, uh, Eh, ki ne bi bile odvisne od izvora, od eh, starosti ali pa od eh, mesta, ki se nahaja študent. Potem lahko bi imeli tudi posebne programe spodbude za študente z posebnimi potrebami, naprimer. Potem vseživljenjsko učenje, to je ambiciozni cilj, ki ga gre pozdraviti, vendar pa tudi tukaj obstaja veliko preveč uh, ovir imeli, imeti bi morali takšne mehanizme financiranja, za katere bi bila pristojna tako Evropska unija kot tudi posamezne države članice. Morali bi tudi odpraviti ovire na področju eh, delovnega, delovnega prava, potem potrebujemo tudi odpravo ovir na področju eh, zdravstvenega eh, zavarovanja. Eh, kaj se torej zgodi naprimer za študentko, ki je mati samohranilka in se želi eh, odločiti za mm, študij za magisterij. Soča se številnimi ovirami, ki bi jih bilo potrebno odpraviti. Torej, problemi, ki sem jih ponazoril mm, pri teh konkretnih primerjih, se dajo prenesti tudi na druga področja. Eh, posamezne ustanove bi morale te probleme imati resno, eh, morajo med seboj tudi sodelovati in se morajo zavedati svoje odgovornosti. Dosedanje izvajanje bolonskega procesa ni bilo idealno. Eh, veliko je še mesta za izboljšav, vendar pa to ne sme pripeljati do mm, apatičnosti oziroma do neusklajenega eh, delovanja. Potrebno je pokazati pripravljenost na dodalna, dodatna prizadevanja in pa investirati je eh, potrebno v nadaljni razvoj. Hvala lepa. Ja, eh, Hvala, gospod Kajzer. Naslednji govornik je Howard Newby za 10 minut. Na to pa bomo začeli z razpravo. Profesor, izvolite. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko je bilo že povedanega, zato eh, ne bi rad ponavljal svojih kolegov in osredotočil se bom samo na bistvene točke. Rad bi podaril trajnost visokega šolstva v Evropi. Soočamo se za dilemami in izzivi v Evropi. In ti niso lastni samo Evropi, ampak obstajajo povsod po svetu. Če jih strnem, gre tukaj za sledeče. Vse vlade, pa naj gre za države članice ali druge vlade, so sprejele eh, idejo gospodarstva, ki temeli na znanju. To pomeni, da bo prihodna konkurenčnost Evropske unije zelo odvisna od kakovosti človeških virov, ki jih imamo v Evropski uniji. In v tem smislu so univerze dvojno pomembne kajti kot smo že slišali, je univerzitetni svet odgovoren za proizvodno znanja in na tem znanju temeli gospodarstvo. Poleg tega so univerze odgovorne tudi za to, da proizvajajo zmogljivosti in pa spretnosti naših študentov in eh, omogočajo študentom, da uporabljajo to znanje. Torej, univerze imajo dvojno, dvojni pomen. Zato države članice oziroma vlade posod po svetu poskušajo razširiti svoj visokošolski sistem. In v Evropi to imenujemo masifikacija oziroma masovno razširjanje eh, univerz. To, se, to je razvoj zadnjih dveh desetletij. To, da vlade želijo hkrati izboljšati tudi kakovost visokošolskega izobraževanja, zopet posod po Evropi države članice poskušajo zagotoviti obe stvari in hkrati poskušajo tudi znižati obremenitev davkoplačevalcev, kajti obstajajo druge prioritete za javno financiranje. Zlasti je to postalo očitno v sedanje gospodarske krizi. To pa povzroča težave. Poznamo različne visokošolske sisteme in ti se lotevajo reševanja teh težav na različne načine. V nekaterih državah je kakovost trpela, v drugih pa širitev univerz ni bila tako hitra. V nekaterih državah so to dilemo rešili tako, da so poiskali zasebno financiranje visokega izobraževanja. kaj ti obstaja gospodarsko in socialno popraševanje po univerzah. In pravzaprav ne moremo od nobene vlade pričakovati, da bo prevzela vse stroške. Torej, ta dilema bo ostala z nami v naslednjih desetletjih in eh, zlasti je to pomembno v luči sedanje gospodarske krize, ki pa jo lahko predvidevamo tudi v prihodnje. Želel bi pripomniti še nekaj. Tega ste se že dotaknili. V Evropi zelo dobro razumemo, kaj pomeni sprememba univerze iz eh, Humboldtovega sistema iz 19. stoletja v sistem, ki ga imamo sedaj. Humboldtove univerze so uvedle raziskovanje pod okrilje a, eh, univerze, torej združevale so raziskave in poučevanje. Univerze pa so se ločile od družbe bile so ločene od drugega posvetnega sveta. V 21. stoletju seveda vemo, da je takšna predstava o univerzah zastarela. Kaj ti? Gospodarstvo temeli na znanju in zato se mora gospod, uh, univerza povezati za družbo in za gospodarstvom. To tranzicijo smo doživeli in ta tranzicija je bila pomembna in še danes traja. Naslednja pripomba. Spomniti se moramo na to, kako so se univerze spremenile. Samo pred eno generacijo je bila bistvena funkcija univerze poučevanje. Raziskave pa so opravljali eh, profesori v času, ki jim je preostal. Danes v 21. stoletju pa prepoznavamo, da je narava sodobne univerze mnogo bolj zapletena. Poučevanje. Da. Ampak, kot smo že slišali, govoriti bi morali o vseživljenskem učenju. Gospodarstvo in družba se spreminjata in obstajajo študente, ki se želijo vrniti v sistem izobraževanja na neki točki svoje karijere. Včasih za polni čas, včasih za delni čas. Včasih, naprimer, preko učenja nadaljavo in tako naprej. Torej, Zagotavljanje visokega izobraževanja je postalo bolj raznoliko in politika mora to upoštevati. Poleg tega smo slišali, da so tudi raziskave zelo pomembne. Seveda. In zato je pomembno zagotavljati prenos znanja. Tako, da bodo vsi dobili dostop do znanja, kolikor se le da učinkovito. Poleg tega ne smemo pozabiti tudi socialne vključenosti. Univerze so motor socialne vključenosti in vsi morajo imeti korist od visokošolskega izobraževanja, ne glede na svoje ozadje. Vsi morajo dobiti dostop. To je v dobro njih samih in v dobro širše družbe. Potem pa je tu še prispevek univerzke lokalnemu in regionalnemu razvoju in pa prispevek k civilni družbi. Univerze so vedno pomembnejše inštitucije v Evropi, kajti so med posameznikom in državo. Kar, kaj dela visoko izobraževanje? Visoko je to, da oblikujemo vrednote v študentih. Tukaj gre za vrednote liberalnosti, demokracije, racionalnega razmišljanja in tako naprej. Torej, sodobne univerze imajo celo vrsto nalog problem, dilema, s katero se soočamo v Evropi, pa je ta, da nobena univerza ne more opravljati vseh teh nalog hkrati. Kajti to ne more potekati na lokalni ravni, ampak na globalni. Zato morajo vse univerze zbrati, izbrati pri čem so najboljše za to, da bi bile konkurenčne v tem vedno bolj globalnem okolju in da omogočajo drugim delom univerzitetnega sistema, da se osredotočajo na tisto, kjer so druge univerze najboljše. In sedaj prehajam k svoji naslednji točki. Da bi univerze lahko opredelile svojo moč in se osredotočale na točko, kjer so močne in vanjo ulagale in postale trajnostne, morajo biti avtonomne morajo biti sposobne, da sprejemajo to odločitev, da sprejemajo odločitve. Ta avtonomnost pa mora biti povezana za odgovornost. Če pogledamo po Evropi, še vedno vidimo, da univerze niso dovolj avtonomne in tako ne morajo sprejemati teh ključnih odločitev. In evropsko visoko šolstvo je zato ogroženo dokazi kažejo, da bolj ko so univerze avtonomne, višja je kakovost visokošolskega sistema. Naslednjič. Nismo še veliko slišali o globalizaciji. Spomnimo se v Evropi, da sile globalizacije zadevajo univerze tako kot zadevajo podjetja in pa organizacije zasebnega sektorja. Tekmujemo globalno za naš pravični delež talenta. Tekmujemo za najtalentir, najbolj talentirane študente, akademike. In Najbolj talentirani učitelji, profesori in študentje so hkrati tisti, ki so najbolj mobilni. To zlasti velja za podiplomsko raven. Hkrati pa to postaja vedno pomembnejše tudi na diplomski ravni. Zato je bistvenega pomena, da dobijo evropske univerze eh, pravični delež tega globalnega talentiranega bazena oziroma teh ljudi. Pomembno je tukaj globalno državljanstvo, ne samo nacionalno in državljanstvo, če se želimo soočiti z izzivi prihodnosti, z izzivi podnebnih sprememb, zdravja, okoljske trajnosti in tako naprej. Sedaj prehajam k svojim sklepnim točkam. Pred govornik oziroma moj predhodnik je veliko govoril o bolonskem sistemu in pa o a, njegovih izzivih. Mislim, da moramo k temu dodati tudi nekaj tem, ki sem jih že omenil. Zlasti moramo dodati to, da morajo mladi, ne tako mladi v Evropi, ki lahko koristijo visoko šolstvo, morajo dobiti dostop do visokega šolstva. Zagotoviti moramo, da udeležba ne bo omejena v sedajni gospodarski krizi. Vlagati moramo v prihodnost naših evropskih državljanov. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja hvala lepa, profesor Ljubi. Hvala tudi preostalim strokovnjakom za njihove predstavitve. Veliko sem podobnega slišal že na univerzi v Helsinki, kjer sem sam študiral. Takrat se je pojavilo veliko novih idej um, in nekateri problemi so bili že takrat enaki. Sedaj pa bomo imeli krok uh, vprašanj, srkonjaki pa bodo na vprašanja odgovarjali iz mest, kjer sedijo. Uh, gospod Zver je se javi v besedi uh, in pa naj tudi gospod Avela. Hvala. Hvala, predsednik. Čestital bi se z trokonakem, ampak eh, predvsem s predsedn, z eh, študentom in pa tudi drugim, ker so se z novim Milanom lotili problemov v univerzi in so skušali razumeti stvarnost, ki so pred nami. Prvič, ali ne bi vložili sredstva za to, da zagotovimo velik dostop študentom, ki nimajo sredstev, ne da bi izgubljali uh, eh, linfe, študentske linfe, zaradi tega, ja, ker nekateri študenti nimajo možnosti, da se odeležijo študija. Danes to ni samo problem enakopravnosti in enakosti, problem je v funkcionalnosti za samo družbo, ne samo za posameznike. Se pravi, eh, močnejše ukrepe, a ne bi uvedli močnejše ukrepe. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa eh, zadeva bolonski proces. Bolonski proces se imenuje proces, ker ni to zakon, ki prihaja z neba, z visokega, naj bi bil proces bottom-up, od spodaj na vzgor. V resnici pa je šlo za eh, proces, ki so ga vodile države top-down in s tem je nasprotovala sami ideji. Um, neke skupne evropske univerze. To je dejstvo, to je stvar. Zakaj ne vključimo univerze za premoščanje eh, napak, ki jih eh, sam študent eh, nakazuje? Veliko je teh napak, ampak eh, proces je nepovraten. In eh, slišimo pa pritožbe, stane pritožbe. Eh, Eh, o problemih, ampak problemi ne izvirajo iz bolonskega procesa, ampak iz tega, da je družba se spremenila in del osebja noče spremeniti svoj način postopanja, zato da eh, prisluhne potrebam eh, ogromnega števila študentov. Hvala. Kitoksia, kollega. Ja sitten herra Ben Butters ja hänen jälkeensä herra Sverre. Ben Butters in gospod Sven. Hvala. Sem iz eh, Evropskega združenja obrtnih zbornic in veseli smo, da smo lahko bili udeleženi pri posvetu z komisijo in da smo lahko prispevali k osnutku poročila gospoda Šmita. Veliko, kar smo slišali, Eh, veliko smo slišali o uh, neodvisnosti, o fleksibilnosti, o odgovornosti univerz in za številnimi stvarmi, ki so bile povedane, se strinjamo. Ključnega pomena je tudi beseda zaposljivost. Slišali smo profesorja iz Liverpoola, ki je povedal, da je vloga univerzita, da ustvarja znanje in pa da poskrbi za ljudi, ki lahko to znanje spremenijo uh, v realnost oziroma lahko izkoristijo to znanje. Potem, kar se tiče ljudi za posebnimi uh, potrebami, mora zaposljivost tudi biti mantra, ki jo je potrebno ponavljati na univerzah. Strinjamo se s tem, kje so problemi, eh, strinjamo se uh, glede tega, da so potrebne izboljšave, ampak obstajajo. Obstajata dve glavni oviri, ki jih je potrebno odpraviti. Najprej pravni sistem v nekaterih državah, ki dejansko preprečuje podjetjem in pa univerzam, da sodelujejo. Težko se podjetja vključujejo v upravljanje univerz v nekaterih državah članicah in eh, še teže je, da bi se. Eh, težko je tudi nekaterim podjetnikom je otežkočeno to, da bi sodelovali v predavanjih na univerzah, saj za to ponekod potrebuješ vse doktorsko diplomo. Zanima me, kaj bi lahko naredili na evropski ravni, da bi odpravili to oviro. Mislim, da bi tukaj lahko našli vse evropsko rešitev. Druga ovira pa je naslednja. Zdi se nam, da se akademski pa poslovni svet ocenjuje po napačnih kriterijih. Slišali smo, da je, da so publikacije in pa raziskave sveti gral številnih eh, univerz. To je sicer res, ampak tudi zaposljivost mora biti ključnega pomena pri tem, ko merimo uspeh posameznih univerz. In strinjamo se s tem, kar je povedal gospod Schmidt. Nadzorovati bi morali, kako potekajo karijere eh, diplomantov, moramo se pozanimati, če so dobili delovna mesta, ki so se jih želeli, če so sploh se lahko zaposlili in na tej osnovi bi morali meriti uspešnost univerz. In eh, s tem je povezalo moje drugo vprašanje, kaj bi lahko naredili na evropski ravni, zato da bi zagotovili, da se univerze ocenjuje na osnovi kriterija zaposljivosti. Eden izmed uh, predlogov uh, Eh, naših predlogov je ta, da bi imeli nekakšno lestvico univerz, ki bi temeljila tudi na uspešnost diplomantov in mislim, da bi komisija in pa parlament lahko eh, pri, takšen, pri sestavi takšnega seznama odigrala pomembno vlogo. Hvala lepa. Ja, Hvala. Gospod Zver. Sveda, gospod predsedujoči, <clears throat> spoštovane kolegice in kolegi, eh, dragi gostje. najprej bi rad eh, čestital gospodu schmidtu za odlično poročilo ki ga je prej dal eh, s svojim vprašanjem pa bi se rad navezal na eh, zadnje predavanje profesorja sira howarda newbija ki me je navdušilo šlo je za odlično odličen prerez situacije na visokošolskem prostoru v evropi Že dolgo me tudi zanima vprašanje avtonomije univerze. Eh, kadar govorimo o avtonomiji, je tako, kot da bi govorili o plešavosti. Govorimo, da je plešas tisti, ki je brez las in tisti, ki mu zelo malo manjka. Ampak vendarle, torej gre za relativnost pojma. Eh, ko govorimo o avtonomiji univerze, se vedno moramo eh, tudi na drugi strani vprašati, koliko je univerza tudi odgovorna do družbe in pa do gospodarstva. jaz se vsekakor strinjam z trditvijo da več kot ima univerza ali pa fakulteta avtonomije eh, bolje učinkovita. ampak gospod profesor prihaja iz eh, enega področja iz velike britanije kjer je nekoliko drugačna situacija na visokošolskem polju. Eh, tam je bolonjska reforma precej bolj implementirana kot v centralnem delu evropske unije. tukaj pri nas se mi zdi da univerze želijo biti bolj eh, še vedno humboldtove in eh, še vedno inštitucija ki jih ki bi morala biti neki zgled ali pa ki bi naj delovala po principih bolonjske reforme jaz mislim da veliko ovir prihaja ravno eh, da niso da eh, bolonjska reforma ni dovolj učinkovita ali pa ni dovolj razvita ravno s strani univerz ker se želijo zapreti v svojo domnevno avtonomnost. biti danes eh, odziven na potrebe družbe in trga je zelo težko. za univerze to pomeni da morajo biti praktično na trgu in to zahteva od njih ogromno energije in dela in požrtvovalnosti in napora. Uh, jaz si želim seveda, da bi uh, univerze bile popolnoma ali pa maksimalno avtonomne, da bi bile tudi učinkovite. Vendar vseeno uh, uh, je treba ustvariti neko klimo, da bodo to lahko. In sprašujem gospoda profesorja, ali imajo vlade kakšne mehanizme eh, v svojih rokah, da bi lahko vplivali na to, da se eh, univerzitetni prostor hitreje modernizira tudi v tistem delu Evrope, o katerem sem govoril. Kiitoksia. Nyt on päästy jämäkästi alkuun. Hvala lepa. To je bil dober začetek. Kateri izmed strokovnjakov bi želel prvi odgovarjati na vprašanja? Morda bi dali besedo najprej študentom. Gospod Kajser bo začel. In na to bodo sledili profesori. Ja, tudi erste Frage, die aufkam, war... Torej, prvo vprašanje je bilo povezano z eh, denarjem za podnaregovajem uboge študente. Da, to je bi bila prav gotova smiselna, smiselni ukrep. S tem bi omogočili dostop tudi tistim do študija, ki eh, morda prihajajo iz eh, neprivilegiranih slojev. če torej da država na razpolago denar za študiranje, eh, za študij, potem eh, je to vsekakor dobrodošlo. Se bo vedno postalo vprašanje, čemu politika da določeno težo. V Nemčiji, na primer, politika izobraževanju ne posveča dovolj pozornosti in zato tudi ni dovolj denarja v ta namen. Eh, potem govora je bilo tudi o zaposljivosti, da bi torej se univerze morale bolj eh, ravnati po delovnem trgu. Je pa tako, da univerze lahko ustvarjajo nova delovna mesta. Včeraj sem se pogovarjal z profesorjem, ki je povedal, da sociologija, ki je bila nekaj novega v, v evropskih univerzah, da se daj kar naenkrat ustvarja veliko delovnih mest. Torej, eh, ni nujno, da bi vedno delovni trg narekoval eh, delo univerza. Univerze morajo ostati tudi do določene mere neodvisnost. No, neodvisnost je eh, lahko zavajojoč pojem, lahko pomeni, da ima neko mesto tri univerze, te so potem kvazi neodvisne in nimajo nič opraviti druga z drugo. No, seveda potrebujejo univerze avtonomijo, vendar pa bi morali, moralo biti omogočeno tudi primerjava med univerzami. Eh, potem problematika Humboldtove univerze kot eh, neke elitistične univerze, to je problem, ki je vedno bolj prisoten in ki ga moramo opazovati kritično. Um, Hvala najprej o tem, da je potrebno investirati na evropski ravni. Tukaj se ne morem bolj strinjati v, tem, v tej težki teh težkih gospodarskih razpravah, razmerah. Moramo prav gotovo pomagati tistim študentom, ki si sami ne morejo privoščiti, da bi šli na univerze. tisti, ki prihajajo iz eh, bogatejših slojev, bi morali morda potem plačati večji strošek in to je nekoliko kontroverzno, to vem. Kolega predstavnik obrtnih zbornic je govoril o zaposljivosti. Naj najprej povem, da je komisija začela z pilotnim projektom o klasificiranju evropskih univerz, ta se imenuje multirank in zaposljivost je eden izmed ključnih dejavnikov, ki bo upoštevan. To je tehnično nekoliko zapletena zadeva, tež, dolgo bo trajalo, preden bomo dobili seznam univerz in verjetno ne bo ta seznam samo eden, ampak zaposljivost je gotovo kriterij, ki ga jemljemo resno. Tudi Združenje evropskih univerz načrtuje sestaviti seznam eh, držav, glede na to, koliko avtonomnosti dopuščajo svojim univerzam? Vprašanje avtonomnosti, neodvisnosti je uh, pomembno. Ne gre za neodvisnost zaradi nje same, uh, um, seveda ne moremo biti popolnom, popolnoma ločeni od družbe, imamo določene odgovornosti napram družbam in pa gospodarstvu, vendar pa mora univerza najti svojo lastno ulogo v evropskem visokošolskem prostoru. Univerze ne morejo narediti vsega, kar se od njih zahteva. Če želijo povečati svojo moč, bi v marsikateri državi članici potrebovali večjo stopnjo neodvisnosti. Gospod Gabriel. Um, V univerzah obstaja že star problem. Podjetja vedno prihajajo v univerze za predlogom, da bi to in ono vključili v kurikulum. Uh, Ehm, bodi si gre za učenje jezikov, za prenos znanja, komunikacijske veščine ali za dejstva, za poklicno znanje. Ehm, to je neka dilema, ki še ni bila rešena. In moramo si prizadevati za rešitev te dileme. Ehm, nekatere univerze stavijo na poklicna na poklicne kvalifikacije, na poklicni uspeh, druge bolj na. Uh, Na um, samo izobrazbo. Hvala lepa. Tri ljudje lahko krati govorijo. Prva, Manesko, Gamrevelt in Wiesels.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 jaz sem prepričan da v enaindvajset stoletju če univerze ne bodo še bolj odgovorno opravljale svojega poslanstva da bodo izgubile vlogo univerze izgubljajo monopol na trgu pridobivanja znanja in veščin v ospredje stopa neformalno izobraževanje in danes ekonomija jemlje tam eh, odkoder dobi boljši kader ni nujno da ravno prihaja iz univerz Uh, Hvala lepa. Želela bi se zahvaliti vsem strokovnjakom za njihove prispevke. Predstavitve so bile izredno zanimive. In veliko je bilo predstavljenih različnih vidikov. Ne samo vidik vpliva bolonske reforme, ampak tudi vidik lizbonske strategije je bil omenjen. Govorili smo o vlogah univerz, vlogo univerz pri doseganju strateških ciljev lizbonske strategije. Pomembno je, da poštevamo ne samo socialno kohezijo, ampak tudi večjo kakovost raziskav in razvoja v Evropski uniji. Uh, Lizbonska strategija govori o tem in univerze so tukaj ključni akteri, v bistvu so odgovorne za samo izvajanje. Gospa Karp je poglobljeno analizirala ulogo univerz in pa odnose, ki jih bi morale imeti univerze z poslovnim svetom. To je z vidika usklajanja ponudbe in povpraševanja na delovnem trgu. V tem kontekstu bi želela vprašati gospo Karp, ki ima veliko izkušenj, ne samo kot univerzitetna profesorica, ampak tudi raziskovalka. Želela bi jo vprašati, kaj meni, kaj določa različne nivoje med samimi diplomanti, kako se ti lahko prilagodijo delovnem trgu v tem danem trenutku. Kiitoksia. Sitten äh, kollega Kammervert, olkaa hyvä. Kollega Kammervert. Gospa. Hvala lepa. Gospodu Kajzerju sem hvaležna za tem, da je razpravo osredotočil na, bol na bolonski proces. Kajti dejansko, če govorimo o prihodnosti visokih šol in pa o izzivih, če razpravljamo o tem, kakšna bo prihodnost uh, univerz, moramo analizirati, kako je do sedaj potekal bolonski proces, ali se dosega cilje, ki smo si jih vsi zastavljali, cilje, ki so se nam vsi, vsem zdeli pravilni, ali so te do, cilje do sedaj bili iz, doseženi. Mislim, da je gospod Kajzer želel še enkrat jasno povedati, da pri doseganju bolonskih ciljev še nismo tako daleč, kot smo si to vsi želeli. V, nekaterem, v nekaterih primerjih eh, smo šli celo v napačno smer in zato bi morali tudi kot Evropski parlament razmisliti o tem, torej za tistimi malo pristojnosti, ki jih imamo na tem področju, moramo razmisliti o tem, kako nam eh, uspeva dosegati cilje bolonske reforme. torej to na eni strani, hkrati pa omogočati to, da bo študij še vedno prinašal korist tako za študente, kako tudi za družbo nasplošno. Gospod Njubi je govoril o družbeni odgovornosti univerz. Govoril je o tem, da univerze lahko doprispevajo k izgradnji civilne družbe. Prepričana sem, da univerze niso namenjene samo temu, da širijo strokovno znanje, ampak imajo tudi določeno družbeno odgovornost, ki jo je potrebno prepoznati in uh, odgovorne so tudi za določena družbena, moralna, etična vprašanja. Eh, to morajo prenasti na svoje študente, ki se kasneje podajo v poklicno življenje. Če pa je študijski proces tako omejen, da študenti sploh niso sposobni pogledati levo ali desno izven svojega študijskega področja in da so usmerjeni samo še na neko strokovno področje, potem se v bistvu zanemarja ta vidik družbene odgovornosti, eh, katerega nosilka bi morale biti univerze. Ta vidik se izgublja in zato moje vprašanje, ki ga naslavljam na vseh, na vse. Kakšne možnosti vidite za preusmeritev tega procesa, tako da bo upoštevan vidik družbene odgovornosti, odgovornosti za, uh, uh, za uh, državljane? Kaj je nujno za to, da bi ta vidik bolj izpostavili? Hvala lepa. Pozdravljam tudi našo predsednico Doris Pak, ki se je vrnila na sestanek. Luzija Sela, nato pa gospod Reko, potem pa gospod Vatiman. Hvala, predsednik. Jaz tudi čestitam vsem govornikom in strinjam se s kolegom trgovinske gospodarske zbornice. Zdi se mi, da dan danes Evropske univerze niso ustrezne za stvarnost v družbi. Imamo problem, govorimo o španskih univerz na jugu Evrope, te poznam bolje kot druge. Tu imamo pravcate probleme z zagotavljanjem mobilnost med eh, podjetništvom in univerzo kot takom. Tu so problemi pravne narave, tako kot smo slišali, ampak tudi problemi eh, z kadrovanjem, ni profesorjev, sistemi, ki se ki nasprotujejo vstopu profesorja, nam ne dovoljuje zaposlovanja najboljših profesorjev, ampak prijateljev, sodelavcev drugih profesorjev. Incluso laboral, antes dedicarme a la politika. De... Govorim iz svoje delovne izkušnje, preden sem prišel v politiko, sem bil podjetnik in tudi odvetnik. In težko se mi zdi, da bo študent, ki je diplomiral, bil m, mm, že sposoben, uh, da vzame na se so dogovornosti, ki so potrebne v delovnem svetu. Teoretično je znanje na višku, ampak uh, nima tistih eh, znanj, ki mu dovoljujo, da je lahko koristen za družbe oziroma da si lahko služi kruh. Se pravi, univerza bi, morala, bi se morala prilagoditi tem potrebam. Uh, meni je v redu, če govorimo o neodvisnosti univerze, ampak moramo imeti nek nadzor z družbene strani, govorimo o javnosti, eh, o, o javni inštituciji, ki veliko stane davkoplačevalce. Se pravi, davkoplačevalci, družba bi morala m, mm, imeti možnost, da nekaj pove o tem, kako se kaj poučuje eh, v univerzi, mobilnosti profi, o mobilnosti profesorjev, o profesorjih samih, o. Um, izobraževanju in usposabljanju študentov. Eh, podal vam primer, sicer je to tema, ki nima mm, opravka z podjetjem. Jaz imam eh, prijatelja, ki poučuje latinščino v Barceloni. Ko sva mm, študirala, sva znala dosti boljše latinščino od teh, ki se sedaj učijo latinščine na univerzi. Ko sva bila na liceju, ne na univerzi. Se pravi, da nivo na univerzah ni odličen, ni briljanten in ni ustrezen za to, kar, je, kar so potrebe v družbi. Jaz bi rad slišal konkretne predloge, ker teorija je fantastična, ko nam razlagate vsem tem, ampak povete nam, kaj lahko storimo za to, da se lahko univerze prilagodijo na eh, potrebe v družbi. Vielen Dank, Fisas. Eh, hvala lepa zahvaljujem se vsem govornikom za zanimivo popovdne, zahvaljujem se tudi gospodu Smicu in pa gospodi Madruel za njune predstavitve. V tem parlamentu smo v različnih odborih eh, razpravljali o ena in istih problemih. Sam sem pripravljal mnenje za odbor ITRE, Eh, ki je prav tako kazalo na to, da Evropa nima prihodnosti brez univerz, raziskav, razvoja in holističnega prisopa k temu. Uh, Zato vas sprašujem, ali se lahko evropejci kaj naučimo od uh, ameriških uh, univerz, ki smo jih prej včasih kritizirali. Reli smo, da so preveč eh, heterogene, sproščene, sedaj pa vsi govorimo o recipročnosti, o dinamičnosti, o fleksibilnosti univerz o večdisciplinskih vidikih. Zanimivo je bilo prisluhniti predstavitvi uh, gospoda Gabriela iz Mačarske. V vzhodni Evropi smo že pred tisočimi leti imeli povezave med uh, eh, Pečem in pa Konstantinoplom. Zakaj nimamo v današnji Evropi več sodelovanja na ravni univerz? Uh, zakaj lahko američani bolj lažje prelijejo teorijo v prakso, zakaj lahko prelijejo idejo v proizvod, zakaj mi vedno zaostajamo za njimi. Mislim, da bi lahko tukaj dosegli ve večji napredek in da bi lahko spodbujali dialog med akademskim in pa poslovnim svetom. Sedaj smo tudi želeli modernizirati administracijo naših univerz. In zanimivo je, da bivši radikalci in pa komunisti uh, kritizirajo ta nov pristop k univerzam. V vseh večjih podjetjih po svetu želijo imeti uh, Eh, imeti uprave tudi humanistične strokovnjake, potrebni so umetniki, tudi filozofi, torej potrebna je neka holistična slika in uh, mislim, da se lahko od prestalega sveta marsika naučimo. Vatimo. Gospod Vatimo. Grazie. Grazie. Hvala. Hvala, slišite me, ne? Pravečujem se, jaz sem univerzitetni profesor, nisem hotel prositi za besedo, ker sem bil popolnoma obupan glede na temo univerz. Veliko kolegov, profesorjev, ki so danes parlamentarci v Italiji, Berlinguar je bil tudi minister, nočejo povedati ničesar v zvezi z univerno, ker ne vedo, kaj bi in kako bi, ker sem hotel povedati, da imamo najrazličnejše eh, nacionalne izkušnje, glede na to, odkudar prihajamo. Zato imamo eh, različna si mnenja mm, glede eh, odnosa med univerzo in podjetji. Naprimer, tudi jaz imam svoje dvome v zvezi z eh, ameriškim modelom univerze. Ampak o tem ne bom govoril. Kar sem hotel sedaj povedati, pa je to, če je možno v poročilu, ki ga bomo predstavili parlamentu, če je možno o, spomniti na nekatere zadeve, ki niso samo italijanska zadeva, ampak eh, ki pokriva tudi druge stvarnosti in sicer težnja vlad, da v tej situaciji klestijo proračune za izobraževanje in raziskavo. Sprašujem še se, če je to možno, oziroma če je možno, da Evropa nalaga vladam, da se drži določenih odstotkih eh, za proračun glede sredstev, ki so namenjena za raziskavo. Ker kar se danes dogaja v Italiji, je ravno obratno. Mislim, da drugot po Evropi imamo še druge take situacije, kjer nekatere vlade imajo to težnjo, da klestijo proračun in uh, zmanjšajo sredstva prav tam, kjer pa bi bila potrebna. To morda, na to bi morda spomnili v poročilu, ki ga bomo predstavili parlamentu. In drugič, um, se navezujem na to, na to težnjo, ki jo ugotavljamo v Evropi, da se privilegira privatne univerze v primerjavi z javnimi univerzami. Privatne univerze uh, imajo boljše odnose z industrijo, ker so uh, namensk, namensko usmerjene eh, v tehnologije, v aplikativne tehnologije. Vendar so javne univerze tiste, ki izvajajo raziskave, osnovne raziskave. To pa industrijo ne zanima. Eh, take osnovne raziskave niso zanimive oziroma rezultati le teh niso zanimive za industrije, ker ne proizvaja dobička in zato jih industrija zanemarja. Naši, v našem poročilu morda bi omenili te probleme in povabili posamezne vlade, naj se držijo določenih meril, ko dodeljujejo sredstva in sredstva za univerzo, za raziskave in za izobraževanje. V, svo, v Italiji se mi zdi, da da je to nek zaskrbljujoč trend v Italiji, ampak tudi drugot eh, v Evropi. Hvala. Vatimo. Hvala lepa, gospod Vatimu. Lizbonska strategija je zamišljena tako, da bi več denarja namenili izobrazbi in raziskavam. Nein, eh, ja, ja, gotovo ne manj. Da, res je, več in ne manj denarja je namenjeno temu. Uh, Gospa Badja Kučet je včeraj v poročilu spregovorila o temi, kaj je bilo doseženega v okviru izbonske strategije na področju raziskav in izobrazbe. In ugotovili smo, da je, so bili v nekaterih državah storjeni celo koraki nazaj. In eh, gospod Vatimo je potrdil to v primeru svoje države. Gospa Animal. Hvala lepa vsem govornikom. Eh, to je bilo eh, zelo poučno popovdne. Zdi se mi, da smo dobili nekakšen, morda ne konflikt, ampak napetost med uh, uh, tem, kar se nam zdi, da bi morali biti univerze. Po eni strani to, da dajo študentu veščino, da je ta zaposljiv, in pa po drugi strani gonilo družbe, ki temelji na znanju. Ehm, to sta ta dva vidika, med katerima bo vedno obstajala določena, določeno trenje. E, univerze se morajo odločiti, v katero smer želijo iti. E, mislim, da se mora vsaka institucija e, osredotočiti na to, kaj, naredi, kaj dela najbolje. Mislim, da je to uh, tista prava pot. Ključ do tega je pa to, da univerze ostanejo neodvisne. To mora biti ključno, ključnega pomena v tej razpravi. Da so to avtonomne institucije, ki se vključujejo v nek okvir. In a, mislim, da bolonski proces kot okvir dobro deluje. Vem, da temelji na britanskem sistemu, ampak vseeno vam zagotovim, da ta sistem deluje. Mi dobivamo diplome v treh letih in je to vse lepo in prav. Torej, tisti, tisto vprašanje avtonomnosti, neodvisnosti je ključnega pomena in univerze morajo več razmišljati o tem, kaj lahko posamezne institucije ponujajo. Nekatere bodo se osredotočile na eh, znanje, eh, na zaposljivost, druge se bodo osredotočile na raziskave in razvoj. In mislim, da univerze še nimajo tega fokusa. čeprav so obstajale že od 12. stoletja. E, torej, to je nekaj e, koristnega, kar lahko izluščimo iz te razprave in upam, da bo to dobra napotnica, popotnica za naprej. E, um, In potem bi želela spregovoriti tudi o jeziku, to je tema, ki je morda nekoliko dolgočasna, ampak dobro, lepo in prav je, da imamo evropski sistem, da, imamo, da je vse harmonizirano, da govorimo o mobilnosti osebja in pa študentov, ampak mobilnost ne bo delovala, če ljudje ne bodo, ne bodo mogli komunicirati med seboj. Države članice morajo ugotoviti, kako lahko študentom dajejo ustrezne jezikovne veščine, tako da bodo ti lahko študirali tudi v drugih delih Evrope. Gospa Halliwell, ja, vi ste Britanka. Vsi se zavedamo, da se moramo učiti jezikov in uh, to tudi delamo predajte to sporočilo vašim državljanom oziroma vašim uh, subjektom. To je bil zadnji krok vprašanj. Sedaj pa še krok odgovorov. Naj povem, da sem vstopila v dvorano, ko je tekla beseda o bolonskem procesu. Sama sem na to temo spisala poročilo. Sej, uh, ehm, nas vedno znova sprašujejo o tem. Nemci imajo tukaj poseben problem, kajti imajo tudi neko posebno tradi tradicijo. Naj povem primer. Za delegacijo sem obiskala Štokholm in uh, tam je eden izmed profesorjev rekel, mi sploh nimate nobenega problema, vi postopate čisto pragmatično. Sama sem se čudila in sem rekla, se Nemci smo pragmatični. Ampak potem sem ugotovila, da je pragmatizem bil dobro utemeljen. Pokazal mi je na namreč profesorja in je rekel, tako je bilo prej pred Bolonijo, tako pa je danes. Um, in uh, v bistvu je šlo skoraj za identične sliki. Uh, v Štokholmu se uh, diplomant imenuje kandidat in z tem kandidatom, z diplomantom lahko poslovni svet začne marsikaj, v Nemčiji pa ne. In to je ta naš problem. Mislim, da imajo Nemci tukaj specifičen problem, prej kot uh, Francozi, ostali in pa sploh ne Angleži. No, ne bi smeli vsega kopirati. Sedaj pa dajem besedo drugemu Angližu, gospodu Newbiju. Um, Hvala lepa, gospa predsednica. Morda je to zadnja priložnost, da spregovorim. Zato bi se rada eh, v prvi vrsti zahvalil poslancem za prijazne komentarje. Hvala lepa tudi za resnost, s katero ste nam prisluhnili. Kajti pred nami so veliki izzivi in odgovori niso enostavni. Dobro bi bilo, če bi ohranili to raven razprave v Evropi, potem ne moramo storiti nič narobe. To je morda specifična britanska perspektiva. Toda, po mojem mnenju, bolonski proces dobro napreduje. Številne države so izkoristile ta proces kot izgovor za reforme. Vse inštitucije v Evropi oziroma Uloga evropskih inštitucij je, da omogočajo stvari in, in bolonski proces je dober primer za to. Obstajajo druga področja visokega šolstva oziroma dejavnosti visokega šolstva, na katera bi lahko bolonski proces razširili. Zlasti imam pred očmi dober dostop do visokega šolstva. Kratek bom. omenili ste prevedbo teoretičnega znanja v praktično obliko, ki bo služila potrebam državljanov. državljanov. Ampak naj se vrnem k temu, kar sem že povedal. Ne morajo vse univerze početi vsega. Univerze se morajo osredotočati na to, pri čemer so najboljše. In tu lahko pomagajo evropske inštitucije. Morda bi lahko zagotovili bolj raznolik visokošolski sistem v Evropi, tako da bi lahko študentje izbirali, kajti oni na zadnje so uporabniki univerze in tako bomo najbolje služili družbi. Kot je umenila moja kolegica iz Združenega kraljestva, gre za cilje visokega šolstva. Seveda želijo univerze proizvajati zaposljive študente. Kdo želi voditi univerzo, eh, katere študente bi bili vsi eh, brezposelni? Ampak to je postalo predvsej utilitarno, kajti ljudje mislijo, da so univerze sredstvo za cilj. Spomnimo se, da morajo univerze podpirati civilno družbo, civilizirano družbo in zagovarjati razsvetljene vrednote. Rast znanja namreč prispeva k socialnemu napredku v Evropi in zato so univerze tudi tu. Hvala. Ja, also da kam ja gerade auf sein. Hvala lepa. Torej, na eni strani je poučevanje, po drugi strani, eh, po drugi strani pa raziskave. Ne vem, če je to škodljivo. Od tega živijo univerze. Tukaj gre za dva različna interesa, ki pa se lahko tudi obogatita drug z drugim. Univerze želijo, živijo od raziskav, živijo pa tudi od svojih študentov. Vrnimo se k vprašanju družbene odgovornosti. Velik problem je, po mojem mnenju, obremenitev z delom. Gospodarski znanstveniki na univerzah delajo približno 49 ur. To zauzema veliko časa in verjetno manjka eh, časa in energije za družbeni angažma. Poleg tega je študij omejen tudi s finančnimi sredstvi. Obstajajo tudi velike razlike med državami članicami. Seveda E, imajo prednost tiste države e, pri uresničevanju bolonskega procesa, ki so že prej poznale ta sistem. To, da pomembno je, da si države med seboj pomagajo, lahko pogledajo, kaj počno sosedi in e, to vzamajo za vzgled. Vedno je treba pogledati, koliko smo že storili in potem tudi uh, narediti tisto, kar je že potrebno. Hvala lepa, gospod Kajzer. Sedaj pa profesor Gabriel iz Univerze Peč. Uh, <clears throat> uh, na kratko se bom dotaknil uh, nekaterih vidikov. Prejeli smo veliko vprašanj. Eno vprašanje je bilo, če je več sredstev za visoko izobraževanje in pa raziskave kot v preteklosti. Kako je na mačarskem? Pri nas eh, namenjamo en odstotek za vsako področje. To je zelo malo, po mojem mnenju. Ne vem, koliko uh, znašajo številke v Italiji ali druga, drugot, ampak nedvomno to ni dovolj. To pa je povezano z drugim vprašanjem. Kaj se lahko naučimo od američanov? Po mojem mnenju je ena bistvenih točk ta, da se moramo nečesa naučiti od američanov. Kajti tam ne počne ena oseba samo ene stvari. Obstaja razlikovanje med poklici. So nekateri, ki več poučujajo, so pa drugi, ki se skoraj da izključno ukvarjajo z raziskavami. In zato je ameriški sistem toliko boljši kot evropski. In končno. Zasebne inštitucije, torej vprašanje zasebnih inštitucij. Mislim, da je to odvisno od posameznih področji, Odvisno je od področja, ali so bolj primerne zasebne inštitucije ali pa državne univerze. Če gre za področje, ki je bliže podjetjem, potem so bolj primerne zasebne inštitucije. Toda ne poznam nobene zasebne inštitucije na področju medicine ali kemije, naprimer, kajti to morajo biti inštitucije, ki so zelo dobro finančno opremljene in na, področju, na tem področju, na tem specifičnem področju, naprimer medicine in kemije, eh, si ne morem zamisliti nobene eh, privatne za, eh, organizacije oziroma inštitucije. Hvala lepa. Govorili ste merila za napredovanje profesorjev. In ta merila temelijo na publikacijah in raziskavah. Strenjam se s tem, da bi morali ta merila razširiti. Vključevati bi morala tudi osebnost kandidata za službo profesorja. V Romuniji sedaj spreminjamo ta merila, morda bomo uvedli tudi nova. Avtonomija univerz je zelo pomembna. Univerze imajo, ja, uživajo javno financiranje in za nje veljajo enaki zakoni kot za vse inštitucije, ki prejemajo javna sredstva. Vprašali ste me, kako bi lahko opisala različne načine, kako se študenti prilagajajo trgu dela, kako se van vključujejo. Moj odgovor je sledeč. Raven vključitve je odvisna od privlačnosti področja na splošno in pa tudi od države, iz katere prihajajo. Naj vam dam primer različnih dejavnosti. Torej dejavnosti, ki so cenjene v vzhodni Evropi, morda pa imajo ljudi iz drugih delov sveta drugačne poglede. Rada bi povedala tudi, da so področja, ki posrkajo študente iz drugih področji, naprimer eh, IT. To je kot spužva torej, eh, informacijske in eh, komunikacijske tehnologije. Tu skoraj da vedno najdete delovno mesto. Kar pa se tiče odgovornosti do družbe, Torej, univerze imajo določene odgovornosti. To sem omenila že v svoji predstavitvi. Torej, univerze morajo usposabljati študente. Torej, univerze so lahko vključene v življenje skupnosti lahko usposabljajo učitelje za eh, izobraževalne ravni pod univerzo. Poleg tega ste omenili, da bi bilo zelo dobro, če bi bila lahko podjetja vključena v oblikovanje kurikuluma, kurikuluma univerz. Prej ste omenili tudi Finsko in na Finskem imajo podjetja zelo pomembno besedo ko gre za oblikovanje meril univerze. Torej, mednarodna pomorska organizacija zelo pomembno vpliva na kurikulume a, pomorskih fakultet. Zelo težko pa je biti vrhunski na, na področju raziskovanj in poučevanja. Seveda bi bilo odlično, če bi bili odlični na obeh ravneh. V Romuniji smo se odločili, da bi bilo koristno, če bi lahko vsaka univerza opredelila svojo misijo in se potem v skladu s to misijo tudi ravnala. Hvala. Hvala lepa. Naj se navežem na to, kar je povedal britanski profesor. Dejali ste, da razmišljamo precej utilitaristično. Mislim, da moramo ustvariti ravnotežje. Potrebujemo tudi študente družboslovnih znanosti. In zato je tema, ki jo obravnava gospod Schmidt, torej podjetja, en vidik. Ampak Spremljati moramo tudi družboslovne znanosti in sicer intenzivno. Nisem mogla biti vse čas z vami, ampak mislim, da ne bi bilo dobro, če bi se kar naprej primerjali z američani. Američani imajo drugačen sistem. Američani imajo odlične univerze, Vendar te univerze eh, se financirajo tudi iz zasebnih virov, se strani posameznih podjetnikov in eh, zasebnih inštitucij. V Evropi ni tako. Nimamo ene tako odlične vrhunske univerze, ker nimamo veliko zasebne pobude. Pri nas se univerze financirajo iz državnih proračunov in zato um, pogosto primankuje sredstev. Zato moramo biti previdni pri tem, da uh, tega ne bomo ponavljali v prihodnosti. Prihajam iz Zarlanda. Pri nas, je, pri nas je sedež francosko-nemške visoke šole. Tukaj gre za združevanje univerz in študenti lahko zaključijo študij na obeh univerzah in tako imajo naprimer študenti dva študijska zaključka, namreč z polske, francoske ali nemške univerze. In vsi ti eh, študijski zaključki so priznani, seveda pa morate obvladati jezik. Predlagam Britancem naj si pogledajo ta primer francosko-nemške univerze. In potem imajo ti ljudje, ki imajo uh, lahko ta ali drugi študijski zaključek, ki znajo dva jezika, odlične možnosti za vključitev v trg dela. Lepa hvala vsem, ki ste bili danes z nami. Mislim, da smo vsi postali pametnejši. Nekateri kolegi ste dejali, da ste se danes veliko naučili. To se mi zdi odlično. To je bilo pomembno tudi za našega poročevalca. Sedaj pa bi dala besedo predstavnikom komisije. Je to predstavnica ali predstavnik, gospa predstavnica? Prosim, beseda je vaša. Potem pa bomo nakratko dali besedo še predstavniku sveta. Torej, gospa Klar, direktorica za vseživljensko učenje. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane gospe in gospodje. Lepo pozdravljamo to javno posvetovanje o temah, ki so zelo blizu komisiji, torej sodelovanje med podjetji in univerzami, in pa posodobitev evropskih univerz ter pa izzivi, s katerimi se univerze soočajo. Vsi se zavedamo, da je eh, sedanja gospodarska kriza postavila v spredje izobraževanje in postalo je še bolj jasno to, kar smo že vedeli. Namreč, da smo eh, priča zelo hitremu tehnološkemu razvoju, da se družba hitro spreminja, da imamo okoljske omejitve in da vsi ti dejavniki zahtevajo, da ljudje razvijajo nove spretnosti za življenje in za delo. Zato je izobraževanje sredstvo za boj proti krizi in to je tudi pot za pot na vzgor. Izobraževanje bo v središču priporočila Evropske komisije za strategijo Evropske unije 2020, ko bomo oblikovali politike za naslednjih 20 let. Delo se spreminja in ljudje potrebujajo više ravni spretnosti. Po drugi strani pa vlada globalizacija in pa raznolikost. In to lahko postavlja pod vprašaj to, kar države proizvajajo. Zato moramo prepričati učitelje, študente in profesore, da potrebujemo odličnost na vseh ravnih ne samo na visoko raziskovalnih univerzah. To mora veljati tudi za eh, tiste univerze, ki se posvečajo poučevanju, to mora veljati za inštitute, šole in praktične inštitute oziroma inštitute, ki posredujejo praktično znanje. Potrebujemo tudi zelo dobro temeljno izobrazbo, če hočemo dobro univerze. Torej, smo za vedno večjo diverzifikacijo univerz na podlagi njihovih močnih točk. Evrope predstavljajo moč in priložnost Evrope. Vse inštitucije delijo skupne vrednote in naloge, ampak ne potrebujejo vse enakega ravnotežja med raziskavami in poučevanjem. univerze imajo različne misije in to mora biti pregledno predstavljeno. Zlasti mora biti to pregledno predstavljeno študentom, zato da bodo obveščeni in da bodo na podlagi obveščenosti sprejemali dobre odločitve, kaj bodo študirali in kje. Veliko smo govorili o bolonskem procesu in to je zelo pomemben element pri oblikovanju gospodarstva, ki temelji na znanju. Visoko šolstvo se je zelo spremenilo po prvih desetih letih reform, kajti sedaj ustanavljamo evropski prostor visokega šolstva. Strinjamo se, da smo dosegli dober napredek na področju reforme. Čeprav reforme različno hitro napredujejo v državah članicah, kot so podarili tudi govorniki danes. Mislim, da se moramo osredotočiti na konkretne reforme znotraj visokošolskih inštitucij in na reforme pri oblikovanju nacionalnih politik. Kaj so bistveni izzivi? Nimamo dovolj ljudi, ki bi se odločili za visoko šolstvo, ki bi prejelo diplomo. V okviru strategije smo si zastavili cilj, da bi 40 odstotkov odraslih prejelo visokošolsko izobraz izobrazbo. Naslednji izziv je ta, da so številni visokošolski sistemi preveč razdrobljeni in da ne uživajo dovolj finančnih sredstev. To pa ni v skladu za potrebami trga dela. Potem bi omenila še tretji izziv, o katerem smo na široko razpravljali. Razširiti moramo dostop do visokega šolstva. Zlasti v luči staranja evropskih družb, kajti vedno več starejših ljudi se mora danes vrniti na univerze, zato da bi lahko posodobili svoje znanje. Seveda bi rada omenila tudi potrebo potem, da znatno dvignemo raven mobilnosti visokošolskih študentov. Še vedno obstajajo ovire komisija je sprožila zeleno knjigo za odpravo uvir za mobilnost. In komisija je sprožila idejo za oziroma pobudo, katere cilj bi bil okrepiti mobilnost ne samo za visokošolske študente, ampak za vse mlade v Evropi. V Evropi imamo tudi agendo posodobitve za univerze. Tukaj gre za tri reforme. Reformo kurikuluma v prvi vrsti in to vključuje tudi zaposljivost, o kateri smo danes naširoko razpravljali. Drugo področje je reforma uprave. Ta vključuje tudi temo avtonomije inštitucij. To je torej del posodobitvene agende Evropske unije. In to je še tretje področje, ki je povezano s financiranjem. Povečati moramo financiranje in viri financiranja morajo postati bolj raznoliki, torej viri financiranja Evropskih univerz. Komisija podpira to posodobitveno agendo in bi rada pomagala državam članicam, da bodo izmenjevali dobro prakso. Tukaj gre za dejavnosti učenja drug od drugega, podpiramo bolonski proces. Čeprav to ni izključno evropski projekt. Omenila pa sem tudi pro, program vseživljenjskega učenja, ki vključuje Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, raziskovalni program. Tu pa so še strukturni skladi. Nameravamo nadaljevati za posobitev posodobitvijo visokošolskega študija. Načrtujemo novo sporočilo leta 2011 o posodobitvi visokega šolstva pet let po sporočilu iz leta 2005 v zvezi s to temo. Zelo se veselim sodelovanja z Evropskim parlamentom, ko bomo oblikovali ta dokument o politiki in danes smo slišali zelo zanimive oziroma koristne pripombe. Hvala lepa. Hvala lepa. Evropske inštitucije dajo pobudo za marsikaj, uh, za marsikaj, kar česar sploh ne smemo. Sedaj pa dobi besedo predstavnik sveta, gospod Gonzales Vega. Prosim. Äh, Hvala lepa, predsednica. Äh, Gospe in gospodje. Ne bom tajil, kot profesor v Španiji se želim zahvaliti za povabilo na današnji dan. Zelo zanimivo je bilo vse, kar sem poslušal, in potrjuje, da je predsedstvo sveta pravilno se dotočilo svoje napore v intenzifikacijo izobraževanja. In tukaj je vloga univerze zelo pomembna. 25. maja prejšnjega leta, ko je prišel v januarju, prostite, ko je prišel v odbor, je povedal, da izobraževanje je temeljni stabr vseh družb je hrbtenica socialnega razvoja. Izobraževanje in usposabljanje sta sinonima svobode, kohezije, enakopravnosti, ki so eh, prepotrebna načela za našo bodočnost. Moramo imeti boljša kakovost v izobraževanju in eh, špansko predsedstvo se bo angažiralo za to. In eden od ciljev španskega predsedstva je dejansko ta v teh šestih mesecih in sicer, da se osredotoči, da se osredotoči svoje napore, zato da postane izobraževanje srč gospodarskega pogona. In v tem bodo univerze imeli svoj poseben. Eh, posebno mesto. In potem socialna dimenzija izobraževanja, predvsem socialna dimenzija visokega šolanja in odgovornost, socialna odgovornost eh, univerze. Tretjič, spodbujanje evropskega prostora znanja. Imamo dva velika prostora, prostor, prostor univerzitetnega izobraževanja in eh, raziskovanja. Ta dva cilja sta cilja, ki poudarjata prispevek, ki ga lahko dajo univerze. In o tem bom pobliže spregovoril. Seveda, z raziskovanje inovacije so, sta osnovna stebra družbe znanja. Ampak imamo tudi socialno dimenzijo in socialno odgovornost eh, izobraževanja in usposabljanja, predvsem, ko gre za visoko šolanje. Uh, začetni stebr je ugotavljanje, da socialna dimenzija in aktivno državljanstvo so pomembni faktori za legitimacijo ustvarjanja evropske družbe, ustvarjanje uh, znanj znotraj evropske družbe. Odnos z izboljšanjem konkurenčnosti in ohranjanjem delovnih mest je seveda zelo tesen o podpiranju zelene dimenzije naše gospodarstva. Potem imamo poleg socialne dimenzije tudi socialno odgovornost. Odgovo univerza ima kot svoje poslanstvo ustvarjanje znanja in uh, raziskave. Mora pa tudi zagotavljati povratek k družbi, se pravi kot inovacije in uh, Eh, v obliki konkretnih rezultatov dejavnosti. Tu treba okrepiti ne samo sodelovanje med univerzami in podjetjem, ampak tudi povdariti in sodelovanje med univerzami in eh, obstoječim okoljem eh, na vseh nivojih, svetovnem, lokalnem, nacionalnem, sodelovanje za razvoj, prostovoljstvo, usposabljanje in izobraževanje starejših državljanov Eh, v okviru vseživljenjskega izobraževanja. Ustanovili smo konferenco, mednarodno konferenco o inovacijskih univerzah. Prihodnja konferenca bo v Santiago de Compostela marca, konec marca. Z evropske perspektive internacionalizacija univerz zahteva razvoj, notranji proces in sicer bolonski proces, ki uh, Eh, želi ustvariti nek prostor za visoko šolsko izobrazbo, ampak ki je pokazalo tudi svoje meje in omejitev. Treba je utrditi ampak, to, to, to prostor, ampak mimo samega polonskega prosilca. Moramo imeti nek evropski prostor, v katerega ukvirimo tudi raziskave in razvoj, seveda središče bodo univerze, ampak rezultate treba potem razširiti in eh, usmeriti v podjetja. Spodbudili smo razne forume, razne srečanja med vsemi akteri, gospodarskimi, socialnimi na univerzitetni ravni za usposabljanje, zato da se pride do izmenjave mnen in eh, vzajemnega učenja oziroma izmenjave dobrih praks. Eh, organizirali smo konferenco o visokošolski izobrazbi, ki bo v Madridu 19. in 20. aprila. In potem imamo še drug vidik, ko gre za internacionalizacijo in sicer zunanja razsežnost. Tudi v sredi ste mi nekaj povedal, vsi si priznamo, da evropski prostor za univerzitetno izobrazbo je eh, ustvarjal uh, zanimanje vse posod po svetu, ne samo zaradi Eh, komisije, ki se je angažirala, ampak zaradi raznih programov Erasmus in še drugi, ki privlačijo razne študente. In pa še program Tempus, ki vzpostavlja oblike sodelovanja s tretjimi državami. Mi želimo spodbuditi sodelovanje med univerzami eh, izven samih meja Evropske unije, predvsem kar zadeva sredozemsko območje, latinsko-ameriško območje. Latinsko In to je še dodatna dimenzija, razsežnost, ki jo razvijamo poleg že obstoječih v tem okviru. Moramo tudi presoditi vse to, kar je bilo storjenega za medijsko-gransko območje. Aprila bo potekala konferenca v Sloveniji v zvezi s tem. in pa še konferenca za karibsko moče in Latinsko Ameriko, ki bo aprila v Madridu. Da zaključim, kot je rekel španski minister za izobraževanje, Evropske inštitucije se bodo morali odzvati eh, zahtevam državljanov v Evropi, ki zahtevajo več izobraževanja, več usposabljanja, več inovacij. Brez vsega tega ne bomo mogli biti, se zoprstaviti težnjam, gospodarskim težnjam in krizi, ki je danes v Evropi. In mi pa želimo biti v prvi liniji lideri v Evropi in to je naš izziv vključiti univerze, ki so bile odvedno vključene v samo zgodovino Evrope, tako kot je povedala predsednica, varuhi odličnega znanja, eh, svetišča znanja, to so univerze, tako kot je povedal govornik. Eh, profesor iz Salamanke. Se pravi, povzemimo to filozofijo in uveljavljamo to filozofijo v internacionalizaciji programov. Predsedstvo, špansko predsedstvo razmišlja o sprejetju v okviru eh, sveta, ki bo maja, sprejetje dokumentov z jasnimi uh, zavezami s tem v zvezi. Hvala. Hvala lepa. To se sliši zelo obetavno. Lahko torej izhajamo, da bo svet sodeloval z nami pri izboljšanju visokega šolstva in da ne bo povzročal nobenih težav. Preden dam besedo kolegu Šmitu za zaključek, naj vas spomnim na to, da morajo kolegi spoštovali rok za odajo predlogov sprememb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 lotil. Nisem ne podjetnik, ne univerzitetni profesor, ne študent. Ampak menil sem, da glede na to, da sem edini olimpijski šampion Evropskega parlamenta, sem, si lahko privoščim ta pogum. Mislim, da je to zelo zapleteno področje in menil sem, da bo to poročilo težje. Tukaj je govora o gospodarstvu, o sodelovanju z univerzami in tako naprej. Kaj je lahko ovira za to sodelovanje? In zadeva ni enostavna. Moral sem se zanesti na priporočila, na pomoč drugih. Danes sem slišal zelo zanimivih misli, s katerimi bi lahko obogatil svoje poročila. Naprimer, razpravljali smo o avtonomiji. Prejeli smo tudi odličen pisni dokument s strani Evropskega združenja univerz. Tukaj gre za razpravo o avtonomiji v smislu financ, zaposlovanja in tako naprej. Poleg tega ste omenili tudi ugled univerz oziroma klasifikacijo univerz. Kaj so merila, po katerih bi lahko razv razvrščali univerze? Ali bomo izbrali intenzivnost njihovih raziskav ali pa njihove tesne vezi z podjetji? Govorili smo tudi o socialni odgovornosti univerz, ki jo morajo zagotavljati. Dotaknili smo se tudi financiranja. O mojem poročilu, v svojem poročilu ne govorim o financiranju, ampak bom to še vključil. Kaj lahko pričakujemo od univerz? Da bodo zvišale število študentov, da bodo dvignile standarde izobraževanja, hkrati pa znižale stroške. To je dilema. Slišali smo tudi nekaj o pravnih ovirah, s katerimi se bomo morali ukvarjati v mojem poročilu. In še za vašo informacijo. Včeraj je odbor, ki mu predseduje gospa Pak, eh, je obravnaval ključne kompetence. Soočiti se moramo tudi s tem, da se ključne kompetence, ki jih pričakujemo od študentov, hitro spreminjajo. Zato moramo ponovno razmisliti o njih. Mislim, da se je beseda spremenila. Naša predsednica tudi pravi, da se ne bi smeli toliko primerjati z Združenimi državami Amerike. Preseči moramo naše probleme, naše ovire in se izboljšati. Kar naprej povdarjamo evropsko konkurenčnost in pa to, da mora Evropa postati najbolj konkurenčno področje oziroma najkonkurenčnejša regija na svetu. Leto 2010 bi moralo biti leto raziskav, razvoja, inovacij. Ali kot pravi latinski pregovor, ni tretje alternative. Ko govorimo o ZDA, ne povem, da tudi eh, sam eh, nerad primerjam nas eh, in ZDA, ampak kar meni splošna javnost eh, je drugo, nekaj drugega, kot bi si morda mi želeli. V ZDA so zaposleni za, univo, za univerzo tisti, ki predstavlja 40 odstotkov. Evropa pa tu zaostaja za našimi 35 odstotki. Visoke tehnologije zahtevajo največ inovacijskih in pa raziskovalnih zmogljivosti. V Evropi to zauzima samo 10 odstotkov, kot je mnogo manj kot na japonskem, v ZDA ali pa celo v Koreji. Omenili ste številne stvari, s katerimi se bomo morali ukvarjati. Prepričan sem, da bo besedilo obogateno v ločiti razprave in pa seveda tudi za predloge sprememb, ki jih pričakujem z vaše strani. Še nekaj bi vam rad povedal in eh, to sem omenil tudi včeraj v odboru za kulturo. Sem ponosni član odbora, ne samo zato, ker lahko že šest let sodelujem za gospo Pak. Ta odbor ima določeno auro. Ne moramo sprejemati resolucij in odločitev, ne da bi spoštovali pristojnosti držav članic. Ali to pomeni, da bi uh, morali samo obsedeti in ničesar pripomniti in ničesar storiti? Jaz mislim, da moramo, kajti tudi mi imamo svoje odgovornosti. Smo izbrani člani oziroma izvoljeni člani tega parlamenta in če imamo občutek, da obstajajo ovire ali pa da za nekom zaos, za nekje zaostajamo, pa naj je to komisiji in svetu všeč ali ne, se moramo tega lotiti. Povedati moramo svoje lahko vam jamčim, da ste se svojimi zamislimi zelo obogatili moje poročilo. Hvala lepa vsem govornikom in hvala lepa tudi študentom. Hvala, pal. No, da ne bodo vsi tako prestrašeni, da nimamo nič povedati, bi vseeno želela pojasniti, da je odbor udeležen pri soodločanju, pri vseh programih. E, no, vi ste prišli, ko, ko smo že sprejemali programe 2004. So odločene na področju programov mladine, izobrazbe, e, prostovoljstva in tako naprej. Tukaj smo opravili pomembno delo, ne morda v tolikšni meri kot drugi odbori, ampak to je smisel tega odbora, da lahko govorimo tudi um, o temah, ki se nas ne tičejo neposredno. Kultura je nekaj več kot pa to, s čimer se ukvarjajo drugi odbori. Eh, smo nekoliko omejeni, Eh, zato sem ti hvaležna, da si se ti poglobil v to temo in prepričana sem, da bo drugače kot pri bolonskem procesu. Pripričana sem, da bomo že v pripravah poslali določeno sporočilo svetu in komisiji, tako da bomo dobili boljši rezultat kot pri boloni. Spet smo pri boloni, kako grozno. Kakorkoli, hvala lepa vsem skupaj hvala našim gostom, da so tako dolgo ostali. Zaključujemo naš sestanek. Prihaja še točka 14. Torej, sestanka še ne bomo zaključili. Vseeno se zahvaljujem našim uh, gostom. No, um, že zjutraj ste dobili elektronsko pošto o sklepih. Uh,